Hello everybody, good morning. Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Mislim, da lahko začnemo. Najprej sprejetje dnevnega reda. Ima kdo kak komentar? Želi kdo spremeniti dnevni red? Ne. Prav, dnevni red je torej sprejet. Tolmačenje je na voljo danes v vseh jezikih, tudi v vašem, gospod Kaza. Najprej bomo prisluhnili poročilom v zvezi z trialogi, najprej 883. Gospa Bišov nam bo povedala več. Izvolite, dobro jutro, lepo pozdravljeni vsi. Hvala predsednica, hvala za priložnost, da vam povem več o pogajanjih in o trenutnem stanju v zvezi z koordinacijo sistemov socialne varnosti. Že zadnjič sem povedala, da gre za zelo kompleksen dosje in za zapletena pogajanja. Že ko so se pogajanja začela, pred evropskimi volitvami je bilo težko, takrat smo imeli predhodni dogovor, ki pa ni bil sprejet v svetu. Ampak kje smo? No, zaenkrat smo uspeli zagotoviti teh 80 odstotkov, to je zdaj bolj ali manj rešeno. In posvetili smo se določenim odprtim vprašanjem. Ta so sicer kompleksna sama po sebi, ampak eh, poskusili smo poiskati kompromis. kakor veste, smo imeli osem trialogov pred volitvami, tri trialoge pa smo zdaj imeli po volitvah. Finsko predsedstvo ima precej osko zastavljen mandat, manevrskega prostora za pogajanja praktično ni, zelo so previdni in svet je razdeljen pri vsakem od teh vprašanj, pri katerih želimo najti kompromis. Kaj smo torej storili? V zadnjem trialogu smo poskusili najti določene možnosti za nadaljevanje dela, zato da bi lahko našli rešitev v svežnju. Predsedstvo bo zdaj poskusilo v svetu poiskati povratne informacije v zvezi s temi možnostmi ampak čisto odkrito. Prej smo imeli romunsko predsedstvo, ki je bilo res zauzeto, prizadevali so si za napredek, pa nam ni uspelo. Zdaj imamo finsko predsedstvo, kjer so zelo previdni in napredujejo počasi. In upajmo, da bodo Hrvati, ki prihajajo potem nekje vmes, da bomo potem dobili kompromis. 12 se bomo sestali še enkrat, ampak šlo bo bolj za sklep trenutno začetega dela, potem pa bomo nadaljevali v okviru hrvaškega predsedovanja. Naš komisar je zdaj Nikolas Schmidt, Marjane Tyson je bila zelo koristna kot komisarka, pomagala je in poskusila je najti kompromis. In res se ji želim zahvaliti za opravljeno delo, Zdaj pa bomo videli, kaj se bo zgodilo s hrvaškim predsedovanjem, ampak zelo pomembno je, da ohranimo elan in da poskusimo čim prej doseči zaključek pri tem dosjeju, kajti mobilnih delavcev je veliko in res bi bilo dobro, če bi lahko zagotovili neke vrste koordinacijo, zato da zaščitimo te delavce in da preprečimo zlorabe, ki prav tako obstajajo. Hvala. Hvala lepa, gospa Bišov. Povedati moram, da je to res zapleten trialog, kajti dosje je zelo zahteven. Kajti države članice so res razdeljene in tudi imajo različne interese. To je res zahteven dosje. Torej. Prav, zdaj bomo slišali gospoda Radkeja v zvezi z spremembo uredbe glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, ampak ni ga še v dvorani, pridružil se nam bo kasneje, zato bomo to preložili. Pri tretjem imamo poročilo gospe Maksove, ki nam bo povedala več o svojem triologu. Izvolite. Děkuji za slovo. I will speak Czech. Hvala, govorila bom češko. Lepo pozdravljeni vsi. To je poročilo z tretjega trialoga, ki smo ga imeli 24. novembra. Nažalost, nismo rešili vseh odprtih vprašanj, ne glede na to, da smo trialog zaključili zelo pozno. No, svet, komisija in parlament so izrazili dobro voljo in željo, da bi dosje zaključili še pred koncem Franco eh, finskega predsedovanja. To je bil torej tretji trialog in zaenkrat smo imeli samo tehnične pogovore o voznikih. To obravnavata odbora Empel in Tran in eh, problematični so predvsem vozniki iz tretjih držav, kajti preprečiti poskušamo situacijo, kjer bi vozniki iz tretjih držav imeli prednost pred našimi vozniki, vozniki iz Evropske unije. Problem je tudi glede napotitve delavcev. Prvo vprašanje je prožnost dodatnih dejavnosti, torej nalaganje ali razkladanje tovornjakov prav tako se govori o izključitvi prevažanja potnikov in o dolgoročni napotitvi. Tega še nismo rešili, pa tudi kar zadeva začetek veljave novih pravil. Bilateralni transport bi bil izključen iz napotitev, torej prevoz med dvema državama. Govori se tudi o pravilih nič plus ena, nič plus dve in o kabotaži. Ta vprašanja bodo rešena v okviru pravil napotitve. Prav tako smo govorili o boljšem izvrševanju in o boljši izmenjavi informacij na osnovi ocene tveganja in drugih sistemov. Prav tako moramo rešiti še druga odprta vprašanja sinhronizacija naprimer, in avtobusi. Tudi tukaj imamo različna mnenja. 4 plus 4 to je predlog sveta, 1 plus 1 pa je predlog parlamenta. Tudi napotitev v okviru podjetja je odprto vprašanje in dolgoročne napotitve. Vse to so odprta vprašanja kar zadeva nadaljne trialoge. Vse strani se želijo pogajati, možnost imamo, da bi organizirali še četrti trialog, morda 11. decembra, pozno zvečer. To je že naslednji teden. Pogajanja bodo morda daljša, od tega, kar smo pričakovali, morda ne bomo prišli do dogovora, ampak Evropska komisija je uložila kompromis, ki ga bomo dobili v obliki dokumenta s štirimi stolpci. Vse strani želijo priti do dogovora, ampak eh, svet in parlament imata določene rdeče linije, zato bomo še videli, kakšne kompromise bo komisija predstavila. Hvala, hvala lepa, gospa Maksova. Zdaj pa Erasmus, program Unije za izobraževanje, usposabljanje mlade in šport. Poročevalka je gospa Ginel in kolikor vem, je bil sredi novembra drugi trialog. Izvolite. Sí, desde el pasado 12 de septiembre, que fue la fecha en la que me asignaron. Hola. Uh, eh, kosem, odkar mi je bil določen ta dosje, smo imeli že tri trialoge, nekaj sestankov z poročevalci v senci in pa nekaj notranjih uh, sestankov v parlamentu in pa pogovorov z predstavniki sveta in komisije. V ponedeljek bo potekal naslednji trilog, 9. decembra. Preden uh, nadaljujem nekaj zvezi z proračunom, eh, člen 14 in pa sodelovanje tretjih držav. Uh, um, to je del pogajanj o večjem finančnem okviru. Ampak o tem še nismo razpravljali. Kar se tiče glavnih dogovorov, ki smo jih dosegli med pogajanji, namreč um, dosegli smo dogovor o 1 in 13b, prehodni odgovor, gre za študentsko evropsko um, izkaznico, gre za vidik športa, potem drugič v novem programu Erasmus, Plus bomo imeli izključno omembo tako imenovanih kakovostnih delovnih mest, gre za tretji člen in s tem bomo vključili eno izmed glavnih zahtev Eh, iz našega predloga. Torej, treba je Erasmus Plus povezati z zaposljivostjo. In pa po zaslugi Evropske komisije smo dosegli, da bo naslednji program Erasmus Plus predvidel eh, posebno poglavje z izključno omembo predhodnega financiranja kot specifične eh, kot specifično finančno podporo za osebe z manj priložnostmi. Potem pa še uh, se tukaj navež, navezujemo na 29. člen eh, listine o temnih svoboščinah. Kar se tiče poglavja o upravljanju, parlament se že od vsega začetka zauzema za to, da bi ga morali bolj vključiti v reformo Erasmusa. Eh, v celotnem obdobju finančnega okvira 2021-2027, in da bi morali biti vključeni o, v pogajanjih o programu. No, nekaj vprašanj eh, ostaja odprtih. Komisija noče parlamentu dati večjih eh, pristojnosti, svet pa je tukaj bil veliko bolj fleksibilen. Eh, SRS smo pripravili alternativne predloge, kot recimo predlagamo forum posvetovanja za udeleženimi stranmi na ta način bi v okviru tega lahko eh, parlament sodeloval pri spremembi, ki bi jo sprejeli v zvezi z programom Erasmus, tekom eh, celotnega finančnega okvira. Potem. V zvezi z členi 1 do 13b in 18 je treba sprejeti kompromise. 18 se nanaša na posredno in neposredno financiranje. Uh, to je ostalo odprto. Gre za številne tehnične težave, predvsem za predlog spremembe, ko gre za prilagajanje stroškov glede na življenski standard v, dotično, v dotični državi. Tukaj bi se naj ravnali tudi po podatkih Eurostata. Kar se tiče eh, indikatorjev, pa smo poskrbeli za bolj eh, jasno strukturo same arhitekture programa. besedilu bomo imeli, v besedilu bomo sedaj imeli mm, prilogo za posebnimi indikatorji, s tem se je strinjal tudi svet. In kar se tiče novih pobud, recimo Discover EU in pa European Universities, po zadnjem tehničnem sestanku prejšnji teden v Štrasburu so pogajanja obtičala in eh, uh, uh, Gospod Genel, tolmači prosijo, če lahko govorite nekoliko počasneje, zato da bomo lahko ustrezno upravljali svoje delo. Eh, vem, da vas ta dosje zelo navdušuje. Po, zadnji, po zadnjem tehničnem sestanku prejšnji teden v Strasburu so pogajanja zamrznjena, čakamo na več pojasnil v zvezi z novimi pobudami. Evropski parlament meni, da so te pobude zelo vezane na finančni okvir. Zato moramo najprej rešiti proračunska vprašanja in pa procentualno porazdelitev. Zato pa seveda potrebujemo celoten proračunski znesek. Pogajanja so zamrznjena, so zelo vezana na proračun, kajti vse skupaj je odvisno od finančnega okvira. In zato se zdi malo verjetno, da bomo končni dogovor dosegli še pred iztekom finskega predsedovanja Evropske unije. Hvala lepa, hvala za vse podatke in informacije. Zdaj pa poročila delegacij. Dve smo imeli konec oktobra, smo imeli delegacijo, ki ji je predsedovala gospa Jongerius. Kratko poročilo, lepo prosim, gospa Jongerius, v zvezi z delegacijo v ILO torej v mednarodni organizaciji dela. Hvala. Hvala, predsednica. To je bil zelo zanimiv obisk. Bili smo tudi zelo zaposleni. Petinštirideset minut na sestanke smo imeli kar v vrsti. Različni predstavniki ILO so predstavljali svoje delo, prav tako smo se srečali z delodajalci in delojemalci v ILO. In po eni strani upajo, da jih bo parlament podprl pri prizadevanjih za ratifikacijo nove konvencije ILO. Junija so sprejeli to deklaracijo v zvezi z nadlegovanjem na delovnem mestu. Če bi mi malce pritisnili, bi tudi ratifikacija v državah članicah stekla nekoliko hitreje. pa še nekaj. Praznovali so tudi stoto obletnico in Jelo se ukvarja tudi s temo prihodnosti dela. To je sicer zelo obsežna tema, ampak vprašanja, kot so spremenjajoče se pogodbe dela, delo na platformah. In drugo vprašanje so elementi, s katerimi se ukvarjajo, v zvezi s tem upravljajo veliko dela. In prejšnji EPSKO, oktobra, je obravnaval to temo o prihodnosti dela, torej, to je bilo v okviru finskega predsedovanja in mislim, da bi to lahko tudi mi uvrstili na dnevni red našega odbora in ILO v Bruslju bi lahko prosili, da pridejo in predstavijo svoje delo ob stoti obletnici in potem predlaga, kaj bi lahko storili v prihodnosti. In komisija, ki je začela s delom, veliko govori tudi o minimalni plači, o minimalnih socialni zaščiti, o zaščiti za vse in tako naprej. Veliko študij so naročili v zvezi s tem in tudi v Ženevi se pripravlja veliko zanimivih študij na to temo. In ne vem, ali želi kdo podati komentar v zvezi s tem, ampak bili so zelo veseli, da smo se oglasili tam. Ukvarjajo se z številnimi podobnimi temami kot mi. Dan je bil zelo natrpan, na koncu smo bili vsi zelo utrujeni, na koncu obiska delegacije, ampak obisk je bil zelo koristen. Hvala. Hvala lepa za poročilo z delegacije. Prihodnost dela, minimalna plača in minimalna socialna zaščita. To so teme, ki so pomembne tudi za naš odbor, zato bi res bilo dobro, če bi tesneje sodelovali z ILO v zvezi s tema dvema temama. Hvala, pa še nekaj. 119, mislim, da je to nova konvencija o nadlegovanju na delovnem mestu. Tudi to je nekaj, kar bi lahko uvrstili na dnevni red. to je tudi v skladu z našimi predstavami tukaj v Evropskem parlamentu, da moramo zaščititi ljudi na delovnem mestu. Roberta zdaj le gledam. Morda bi bilo dobro, da bi dobili razlago v zvezi s tem pospešenim postopkom, o katerem so govorili. Kajti, če bi mi lahko konvencijo ratificirali po pospešenem postopku, bi to lahko bilo v skladu z našimi prednostnimi nalogami in prednostnimi nalogami parlamenta in našega odbora. Andreas je že povedal, da bosta pripravila pisni postopek in potem bomo sprejeli odločitev v zvezi s tem, kako bi lahko na najboljši način dobili informacije od ILO in začeli pogovore v zvezi s temi tremi temami. Gospa Rafaele, imate vprašanje v zvezi z Erasmusom? Da, hvala. Dva komentarja imam v zvezi z Erasmusom. Pozdravljam dejstvo, da je svet sprejel namensko poglavje glede strategije vključevanja. Kar zadeva upravljanje programa Erasmus, želim poudariti, da je ključnega pomena, da zagotovimo nadzor parlamenta nad delegiranimi akti, zato da bo parlament lahko program spremljal vsako leto. Finsko predsedstvo predvideva forum deležnikov in to ni ustrezno nadomestilo. To je treba povdariti. Pa še nekaj. Izpostaviti želim tudi pomen poklicnega izobraževanja. Na nizozemskem imamo sistem, kjer lahko študenti izberejo možnost poklicnega izobraževanja v drugi polovici sekundarnega izobraževanja. Če to zaključijo, imajo potem dostop do višjega izobraževanja. Ampak eh, vseeno so upravičeni tudi do Erasmusa, zato moramo povečati stopnjo udeležbe, kajti prav o tem govorimo, govorimo o vključevanju v okviru Erasmusa to moramo upoštevati, kajti drugače bo velika skupina študentov v Evropi izpadla iz tega sistema in ne bodo mogli izkusiti Erasmusa. Hvala, hvala lepa za te komentarje. Mislim, da je to bolj pomembno za vaše prihodnje zasedanje poročevalcev v senci, ampak hvala, da ste to povedali odboru. Gospa Ginel, kratek komentar. In ne spaniš. Ja decir que con el tema de la gobernanza, como ya. Kar se tiče upravljanja. O tem smo razpravljali v drugem trialogu in smo pravzaprav odšli, ker predlog ni bil spremljiv. Zato nismo uspeli razpravljati o preostalih temah in stališče ni popolnoma jasno, ko gre za spremembe v obdobju 21 do 27. O tem bomo razpravljali na naslednjem trialogu. Mitin. Hvala, se strinjam. To boste rešili v okviru srečanja poročevalcev v senci. Zdaj pa poročilo delegacije na Hrvaškem. Predsedoval je gospod Kaza, izvolite. Gospod Kaza, kratko poročilo z delegacije na Hrvaškem. Hvala, čisto na kratko. Vsi poslanci so dobili poročilo tudi po elektronske pošte namen te delegacije, je bil, da smo se sestali z socialnimi partnerji in poslanci iz Hrvaške ter drugimi deležniki, govorili smo o socialnih zadevah in o trgu dela na Hrvaškem. Govorili smo tudi o izvrševanju zakonodaje EU na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Govorili smo tudi o uporabi sredstev EU v tej državi. Srečali smo se tudi z organizacijami, ki so aktivne na področju mladih in zaposlovanja. Srečali smo se tudi z predstavniki Ministrstva za socialne politiko in mlade, srečali smo se z socialnimi partnerji, vladnimi agencijami in hrvaškimi poslanci. Srečali smo tudi ministra za delo in pokojninski sistem. Najbolj zanimiv sist obisk v tem okviru pa je bil obisk projekta financiranega iz ESF. To je bilo zanimivo in tudi koristno. Hvala vsem članom delegacije, hvala sekretarjatu in hvala tolmačem za odlično opravljeno delo v okviru našega dvodnevnega vizit, obiska. To je vse, hvala lepa. Hvala. To je bilo pa res kratko. Zdaj pa moramo sprejeti zapisnik preteklih sej. Če komentarjev ni, potem bo zapisnik sprejet. In zdaj smo pri razrešnici. Šest razrešnic imamo, gospod Zdehovski je že pripravil mnenja na to temo. Šest osnutkov mnen imamo, zdaj pa kar predajem besedo gospodu Zdehovskemu. Izvolite. Hvala, hvala lepa, gospa predsednica, nadaljeval bom v češčini. Prvně mi dovolte vyjádřit radost, že tolik. Hvala lepa. Najprej želim povedati, da sem zelo zadovoljen, da je toliko poslancev iz odbora Empel tukaj. To je dober signal. Lepo je videti, da vas ta tema res zanima. Yeah. I don't know what is the problem. Tehnične težave? No. Well, we don't have any red lights, nothing, so Nobenih rdečih lučk ne vidim, morda potrebujejo samo nekaj sekund tolmači. Izvolite. Še enkrat, gospod Zdehovski. Se slišimo? Se slišimo? Prav. Še enkrat. Hvala lepa, da ste tukaj, hvala, da boste prisluhnili mojemu poročilu o razrešnicah. Hvala sekretarijatu, Svetlavu in Elodi, da sta mi pomagala pri teh poročilih o razrešnicah. Povem vam lahko, da sem zelo zadovoljen kajti sodišče pri teh poročilih ni imelo ugovorov glede legalnosti in pravilnosti finančnih izkazov. Jaz sem pripravil razrešnico na to temo. V preteklosti je bilo veliko težav z plačili in javnimi naročili. Nažalost gre za ciklični problem vseh agencij, zato vsem agencijam predlagam, da še naprej izboljšujejo postopke, postopke pri javnih naročilih. Kaj ti izboljšati želimo postopke, vesel sem, da imamo zdaj pri javnih naročilih tudi možnost elektronskih postopkov. Vse štiri agencije, ki zagotavljajo tehnično in znanstveno delo ter opravljajo regulativne naloge, opravljajo svoje delo ustrezno, njihovo delo pa je podobno in mislim, da bi lahko agencije bolje sodelovale. Na številnih področjih bi lahko agencije sodelovale in delile vire, s čimer bi znižale stroške. Izpostaviti pa želim prekomerno zanašanje na zunanje izvajalce, glede svetovanja naprimer. Zanašanje na zunanje izvajalce lahko včasih ogrozi preglednost delovanja agencije. To so moji glavni komentarji in z veseljem bom sodeloval s poročevalci v senci. Skupaj bomo poiskali kompromise in prepričan sem, da bomo na koncu dobili dober rezultat. Hvala. Hvala lepa, gospod Zdehovski. Zdaj pa dobijo besedo poročevalci v senci. Najprej socialisti, gospod Saliba, izvolite. Hvala. Hvala poročevalcu za dobro opravljeno delo, glede osnutkov mnenja, glede razrešnic in izvajanja proračuna za agencije, ki so v pristojnosti odbora EMPL. To velja seveda tudi za splošni proračun Evropske komisije za finančno leto 2018. Računsko sodišče je podalo poročilo v zvezi z delom teh agencij in to je ključnega pomena za to, da vidimo, kako delajo te agencije in kje je potrebnega še več dela. Osnutki mnenja so odlično izhodišče za delo v našem odboru. Hvala poročevalcu in hvala za pozitivno oceno za leto 2018, dejal je, da so računi zanesljivi, pravni in ustrezni. Mnenja so dobro zastavljena, izpostavljajo delo agencij in Izpostavljajo tudi visoko stopnjo koriščenja sredstev. Pri nekaterih agencijah je bila stopnja koriščenja celo 100 odstotkov. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da izpostavimo, da so agencije lahko opravile svoje ambiciozne programe dela skoraj ali popolnoma v celoti. Nekatere agencije, kako sem dejal, so v celoti izkoristile razpoložljivi proračun. Prav tako je v mnenjih zapisano, da je računsko sodišče dejalo, da so računi dobri, zakoniti in ustrezni. Mislim, da ima poročevalec prav, ko pravi, da bi morali glede razrešnic podati pozitivno mnenje. Ampak vseeno bom uložil nekaj predlogov sprememb v zvezi z različnimi poročili in to bo pozitivno prispevalo k dobremu ozračju pri našem delu. Izpostaviti želim tudi, da so agencije dobro delale. Delo štirih, kmalo petih agencij je zelo pomembno in to res spremeni življenja deležnikom. Odbore že nekaj časa spremlja odlično delo teh agencij in vesel sem, da je odbor Empl nedavno imenoval neodvisne strokovnjake v upravne odbore teh agencij in to nam bo pomagalo bolje spremljati njihovo delo. Ne glede na to, da imajo omejitve glede kadrov in finančnih virov, so agencije dosegle svoje cilje, stopnja doseganja ciljev je zelo visoka in to kaže, da so agencije uspešne pri optimalni rabi virov. Poskrbeti moramo, da bodo agencije imele dovolj kadrov in finančnih virov, zato da bodo agencije lahko izpolnile naloge, ki jih imajo in da se bodo lažje prilagodile socialnim in ekonomskim vprašanjem. Prav tako morajo še naprej zelo kakovostno delati. Opozarjam tudi na komentarje komisije in računskega sodišča, ampak vesel sem, da vse agencije sprejemajo ukrepe za to, da bi popravile izpostavljene pomankljivosti. Kar zadeva ELA, to je Evropski organ za delo, ki bo kmalo začel s delom. Tukaj moramo poskrbeti za ustrezna finančna sredstva, ne da bi šlo za transferje iz drugih proračunskih vrstic namenjenih obstoječim agencijam. Kajti to bi pomenilo, da bi EURES imel manj sredstev, kar zadeva razdelek 3. Opozoriti je treba na sklad FEAD, to je sklad, ki pomaga najbolj ranljivim v naši družbi. Rezultat dela ni vedno viden in merljiv, ampak eh, zagotoviti moramo nadaljevanje dela tega odbora in še naprej moramo pomagati najbolj prizadetim in ranljivim v naši družbi. Na koncu želim povedati le to, da je Nova predsednica komisije je izpostavila številna politična področja, ki so pomembna za naš odbor. Doseganje ambicioznih političnih ciljev, ki jih je zastavila nova predsednica, bo nemogoče, če ne bomo imeli ustreznih naložbenih programov za vseh pet agencij in za socialne sklade. Socialno-politični kontekst se spreminja, zato bo še naprej pomembno ostati aktiven na tem področju, to je pomembno tudi za organe in institucije, Evropske unije. Veselim se že sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci, da bomo ta mnenja uspešno pripeljali do konca. Hvala. Hvala, gospa Lenoir, poročevalka v senci skupine Renew, no ampak njeni tukaj, gospa Reni. Hvala lepa. Spregovorila bom v imenu kolegice Valerij Lenoir ona se nam bo pridružila nekoliko kasneje. Prebrala bom njeno sporočilo, hvala poročevalcu za njegovo delo. Poslala pa je naslednje komentarje, kar zadeva agencije. Gospod poročevalka v senci je zadovoljna, ker je rač računsko sodišče podalo pozitivno mnenje opozarja pa na to, da imamo tudi mi pomembno vlogo tukaj, ker smo evropski poslanci, kajti mi moramo preučiti podatke, ki jih posredujejo te agencije. Zato bo vložila predlog spremembe v zvezi s tem, opozoriti želi na delo OŠE, ker pomaga pri ponovni vključitvi na trg dela po raku. To je v skladu z našo strategijo za preprečevanje raka. Prav tako meni, da bi morali poskrbeti, da bo denar ustrezno porabljen. Stopnja napake je še vedno relativno visoka, čeprav pada. In v razrešnici so napake tudi včasih posledica zapletenosti postopkov. To velja za nas v Franciji. Denar mora biti porabljen ustrezno, to je zelo pomembno in gospa Lenoir meni, da je škoda, da niso povsod bila uporabljena vsa sredstva. V naslednjem finančnem okviru moramo storiti vse za to, da bo napak manj in da bo poraba višja. In na koncu, kar zadeva FEAD, to je sklad za pomoč najbolj prikrajšanim, pomankanje podatkov ne omogoča, da bi ocenili, kako ta instrument prispeva k zmanjšanju revščine. Ampak to je vseeno zelo koristen instrument, kako je povedalo računsko sodišče, ampak eh, denarja je manj in zato bi morali razmisliti o tem, kako bi temu instrumentu dali več pomena. Gospa predsednica, pa še nekaj z mojega stališča, lahko spregovorim zdaj ali kasneje, kako želite v zvezi s to temo temu razrešnic, kakor boste dejali vi. Lahko zdaj spregovorim? Prav. Kar zadeva Evropski sklad za najbolj prikrajšane, gospa Trier Lenoir je to že povedala, ampak posebno poročilo o tem skladu, ki smo ga dobili aprila, obozarja na to, da nimamo dovolj kvantitativnih podatkov, zato da bi lahko videli, kako ta sklad prispeva k zmanjšanju revščine. In to je socialno vprašanje, ki je v tem trenutku zelo pomembno. Nimamo torej konkretnih podatkov na evropski ravni in to lahko obžalujemo. Ampak mislim, da ne smemo preveč pomena dajati samo kvantitativnemu vidiku. Včasih gre za pomoč v hrani ali v blagu. In dobro bi bilo, če bi vedeli, kakšni so izzivi tukaj. Računsko sodišče je dejalo, da je Evropa sicer bogata, ampak skoraj 25 odstotkov ljudi je ogroženih zaradi socialne izključenosti in revščine. 2017 je bilo to 13 milijonov ljudi. Torej, skoraj četrtina ljudi je bila ogrožena zaradi socialne izključenosti in revščine. No, ampak eh, tudi računsko sodišče je imelo samo delne podatke. FAD pa pomaga in to zelo v, neko, v nekaterih državah članicah in ena tretjina sredstev, ki jih dobijo prehranske banke, prihaja iz FAD. To je instrument, ki ga prejemniki še posebej cenijo, kajti ti potem pomagajo najbolj ranljivim. Zato je zelo pomembno, da izboljšamo zbiranje podatkov na evropski ravni v prihodnosti in mislim tudi, da bi morali še bolj podpreti ta sklad, zato ker ima ta sklad specifičen cilj, da pomaga tistim, ki so najbolj ranljivi. Torej, v zvezi s tem uh, sem se želela oglasiti. Hvala. Thank you. Thank you very much for Greens. It would be Madam. Hvala, gospa Hansen, v imenu zelenih. Hvala, strinjam se z vsem, kar je bilo povedano. Čestitam poročevalcu. Eh, poročila so zelo dobra, temeljita. Naša skupina pa vidi problem na področju ekonomsko-socialnega in teritorijalnega povezovanja. Tukaj je sedaj prak zastavljen pri petih odstotkih, na mesto pri treh odstotkih. Zanima nas, eh, zakaj je prišlo do to vrstnega porasta stopnje napak in kako bi lahko omogočili ponovno znižanje stopnje napak. Hvala lepa. Hvala v imenu ide gospa Liza. Dragi kolegi, preden pokomentiram to temo, bi vas rada spomnila na to, da smo danes že govorili o Erasmusu. Domenico Leonarduzzi je umrl, on je ustanovitelj programa Erasmus. Prihaja iz Furlanije, Julijske krajine in umrl je včeraj, pri starosti 83 let. Zato bi rada ta odbor in naše predsedstvo prosila, da pripravi, da pripravi spominsko slovesnost oziroma nekakšen spominski doprinos, s katerim bomo lahko počastili njegovo delo. zato bi rada sedaj izkoristila to priložnost za to, da izrazim sožalje njegovi družini. Na ta odbor in ta odbor institucijo sem želela opozoriti na to. Saj je naša naloga tudi to, da se spomnimo na tiste osebe, ki so pomembno prispevale k delu Evropske unije. Se opravičujem za to, ampak menila sem, da je sedaj prava priložnost za to, da vas opozorim tudi na to. Sedaj pa k točki na današnjem dnevnem redu. Danes govorimo o razrešnicah v povezavi s štirimi agencijami, pa tudi v povezavi s splošnim proračunom za leto dva tisoč osemnajst. Menimo, da moramo o tem razmisliti širše. Evropske, evropskih agencij je vedno več. Naš odbor meni, da se sredstev v okviru teh agencij vedno ne uporablja na najbolj učinkovit način. Seveda se tukaj nanašam tudi na poročilo računskega sodišča, ki je ocenilo delo agencij za leto 2018. Računsko sodišče je pripravilo približno 100 priporočil, ki zadevajo vse agencije in sodišče je opozorilo, katera področja je treba še izboljšati. Tukaj so govorili o pomankljivostih v javnem naročanju, to velja za 27 agencij, med katere spadata tudi Eurofund in ČDFOP. Govorili so o okvirnih pogodbah, specifičnih pogodbah in neposrednih pogodbah. Pri tem je pogosto prišlo do različnih pomankljivosti. In to je povezano tudi s pomankljivostmi pri zagotavljanju najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo. To velja tudi za svetovalce in zunanje sodelavce, ki se jih pogosto ne izkorišča na podlagi predpisanih norm. Potem pa še nekaj o preračunu. Proračunu se opravičujem. Nujno je, da se poveča transparentnost dela posameznih agencij. Sedaj govorimo o potrjevanju proračuna za štiri agencije. Tukaj bi rada opozorila na naslednje vidike. ČEDEFOP, pri tem je računsko sodišče opravilo dve reviziji, dve reviziji zaposlovanja dveh oseb oziroma pomanjkljivosti pri postopku zaposlovanja. Celoten postopek je bil tudi dokumentiran. Pri teh dveh kandidatih je postalo jasno, da nihče od članov nadzornega odbora ni izpostavil nobenih pomankljivosti, pa čeprav sta ti dve, sta ti dve osebi s temi člani odbora v preteklosti že delali. Pojavile so se tudi določene pomankljivosti pri delu potovalne agencije. Izkazalo se je, da se ni pogosto dovolj upoštevalo načel za ustrezno razmerje med kakovostjo in ceno. 27. novembra 2019 je Evropski parlament vseeno potrdil povišanje stroškov za milijon evrov. Prav v povezavi s delovanjem CDFOP-a. Glede Eurofonda, tukaj se pojavljajo določene pomankljivosti na področju javnega naročanja in podeljevanja licenc. Enako velja tudi za storitve vzdrževanja in informacijskih tehnologij. Potem pa še agencija EU OŠA. Prišlo je do, do presega pri prenosih, tako pri upravnih dohodkih kot pri odhodkih iz poslovanja. In to je v nasprotju s načeli dobrega izvrševanja proračuna leta 2016 in 2017 je prišlo do podobnih prenosov in presežkov. In gre za pomembne, visoke prenose iz enega leta v drugo. Sedaj pa še Evropska, Evropska fundacija za usposabljanje. Tudi tukaj je prišlo do določenih pomankljivosti. in sedaj še postopek javnega naročanja v povezavi z Evropsko fundacijo za usposabljanje. Tukaj se je ugotovilo, da se pogosto ni zagotavljalo ustreznih konkurenčnih pogojev za zagotavljanje ustreznega razmerja med ceno in kakovostjo. Pravzaprav ni ustreznih dokazov za to da je agencija res upoštevala načelo zagotavljanja ustreznega razmerja med ceno in kakovostjo pri svojem javnem naročanju. Če sem vključimo še nov evropski organ za delo, gre za pet agencij in po našem delu, mnenju je teh agencij preveč. Ne moremo zagotoviti, ne moremo zagotoviti, da bomo lahko odgovarjali na vse potrebe naših državljanov in obenem vzdrževali vse te strukture. Hvala. Hvala lepa. V imenu EKR sem sama, poročevalka v senci. Tudi jaz čestitam gospodu Zahovskemu za upravljeno delo. Pozdravljam to, da imamo sedaj dogovor o skupni metodologiji med komisijo in državami članicami in pozdravljam tudi to, da je prišlo do eh, bistvene izboljšave splošne stopnje napak pri izdatkih v Evropski uniji v zadnjih nekaj letih. No, mislim pa, da obstaja še nekaj prostora za izboljšave, predvsem, ko gre za poglavje 1b. Pri proračune Evropske unije gre za javna sredstva, za davkoplačevalski denar. Našim državljanom dolgujemo vso skrbnost pri porabi tih sredstev. Podarila bi, da je bistvenega pomena tudi boj proti goljufijam. Tukaj pozdravljam prizadevanja komisije in pa držav članic na tem področju in jih spodbujam, naj še naprej razvijajo svoje orodje za oceno tvegan. Držav članice pa bi morale bolj prispevati v podatkovno bazo, zato da bi preprečili možno, možne prevare pri uporabi evropskih sredstev. Kot gospod Stehovski, tudi jaz obžalujem, da komisija nima podatkov o m, mm, tem, kako uh, sklad za najbolj prikrajšane ljudi pomaga najbolj revnim in prikrajšanim v Evropski uniji. Torej govorimo o skladu FEAT. Poročilo iz uh, leta 2017 v zvezi z uh, pobudo za zaposlovanje mladih ugotavlja, da uh, čeprav je bilo doseženega nekaj napredka in nekaj rezultatov, pobuda ne izpolnjuje pričakovanj, ki smo jih imeli ob zagonu te pobude. V zvezi z agencijami pozdravljam sodelovanje med agencijami. Na ta način smo lahko pridobili pri učinkovitosti govorim predvsem o sinergiji, o dopolnjevanju in o uh, izmenjavi virov. Tukaj govorim predvsem o EU OŠA in pa o drugih agencijah, ki so v pristojnosti odbora EMPL. In seveda, če je računsko sodišče ugotovilo, kakšno uh, pomankljivost, potem agencijam priporočam, naj čim prej začnejo izvajati priporočila računskega sodišča za odpravo teh pomankljivosti. Sedaj pa dajem besedo še gospodu Botengi. Hvala, gospa predsednica, hvala poročevalcu besedilu in besedila sem prebral z velikim zanimanjem. Strinjamo se z številnimi elementi, dobili smo tudi poročila računskega sodišča. Z veliko tem, kar smo že slišali, se strinjam, izpostaviti pa želim le zanašanje na zunanje izvajalce. Po našem mnenju je to problem zaradi stroškov in zaradi učinkovitosti. To je seveda povezano tudi z vprašanjem finančnih sredstev. Strinjamo se s tem, kar je povedala poročevalka v senci iz vrst socialistov. Dobili bomo tudi organ za delo k malu, zato moramo ustrajati pri tem, da bomo zagotovili ustrezna kadrovska in finančna sredstva za te agencije, kajte te agencije so ključnega pomena za Evropsko unijo in za države članice, zato ustrajam pri tem, kajte te agencije imajo zelo pomembno tudi socialno vlogo. Pa še dvoje, vprašanje dostopnosti za te agencije in na voljo morajo biti tudi ustrezni podatki. Zelo pomembno je, da opozorimo na to, da številni državljani še vedno ne vedo, da obstajajo te agencije in da jim lahko pomagajo. Poročila so težko dostopna, težko jih je potem tudi uporabiti zato bi lahko izpostavili tudi to. Na koncu pa še vprašanje notranje strategije v agencijah v zvezi z temeljnimi pravicami. To velja tako za delavce, kot tudi za njihove odnose z zunanjimi akterji, tudi iz civilne družbe, naprimer. To je to. Hvala. Thank you very much, Mr. Zehovski. Gospod Stahovski. Dear colleague, I would like to thank you for. Spoštovani kolegi, zahvaljujem se vam za to izmenjavo stališč. Slišal sem veliko zanimivih idej. In večinoma se strinjam z vašimi točkami. Pripričan sem, da boste vložili še nekaj predlogov sprememb, ki bodo obogatili to poročilo, vi na nekatere zadeve gledate z drugačnega vidika in pripričan sem, da bo razrešnica pozitivna za te agencije. Jaz eh, že pet let spremljam vse agencije in prvič sem ugotovil, da je prišlo do velikega napredka v teh agencijah. Kar se tiče neodvisnih strokovnjakov, Res je, dobro bi bilo, če bi imeli nekaj strokovnjakov v teh agencijah. Ti strokovnjaki morajo biti popolnoma neodvisni. Zahvaljujem se tudi Aleksu za vse prijazne pripombe. Zahvaljujem se tudi Veronique Triolet Lenoir eh, za vsa njena vprašanja. Vsa vprašanja sem si zapisal. in vključil bom nekaj konkretnih pripomp v zvezi s tem. Eh, skupina zelenih, kjer je Peter Hansen, hvala za um, te besede o ekonomsko-socialni koheziji. Res je, da se bomo morali s tem intenzivno ukvarjati v prihodnosti, kajti ta tema je izredno občutljiva. In na to pogosto pozabljamo v naših poročilih. Hvala tudi Eleni Lisi. Elena, vsi sočustvujemo z družino tvojega prijatelja. Tisti, ki želijo, bodo molili in uh, vsi tukaj bomo, razmisli, bomo razmišljali o tej osebi, ki je zaslužna za tako pomemben program, kot je Erasmus. Vesela sem, vesel sem, da si omenila njegovo ime. No, to sicer ni del uh, razprave o razrešnicah, je pa to prav gotovo pomembna tema za odbor EMPL. Um, vedno podpiramo tiste, ki so pomembni za naše delo. Hvala tudi za tvoje pripombe, konstruktivne pripombe v zvezi z eh, razrešnicami. Veliko sem si zapisal. Gospa predsedujoča, tudi vam hvala za vaše pripombe. Res je, boriti se moramo proti goljufijam in prevaram. In prav imate Pobuda za zaposlovanje mladih eh, je zelo pomembna tudi za naslednjih pet let, bolj se bomo morali osredotočiti na to. No, ne na zadnje pa se zahvaljujem še Marku Botengi. Eh, popolnoma prav ima, jaz se že pet let povdarjam pomen prepoznavnosti, prepoznavnosti in prepoznavnosti teh agencij. Ko sem bil v Eurofundo v Dublinu, sem se tam sestav tudi z eh, nekaterimi predstavniki institucij in irske vlade. In uh, oni niso vedeli veliko o Eurofondu, podobno težavo imamo v zvezi z CDF-om in pa z ostalimi agencijami. Nišče ne ve, zakaj je zaslužen CDF-om. Pa še nekaj je pomembno v prihodnosti, torej, gre za vprašanje, kaj naj naredimo v zvezi s temi agencijami v prihodnje. Oni pripravljajo odlično statistiko, poročilo, ampak nihče jih ne pozna. Rekli ste, da bi te informacije morali najti na spletu. No, res je, da obstajajo številna poročila o socialno-ekonomski koheziji, ampak tega nihče ne bere tudi teh poročil ne. Zato bi morali zagotoviti boljše sodelovanje med posameznimi agencijami. Mislim, da imamo na voljo še pet ali deset minut, ampak tega časa ne bom izkoristil. Želim se vam samo še zahvaliti in mislim, da bomo dobro sodelovali med seboj. Hvala tudi za vse vaše konkretne predloge. To res zelo cenim. Hvala vsem. Hvala vsem, tudi gospe Lizi, ki je omenila moža, ki je bil izredno pomemben za program Erasmus. No, vem, da sedaj nekoliko prehitevamo s časom, ampak vseeno bi začeli obravnavati deseto točko na, naši, na našem dnevnem redu. Gospa Lise, oprostite, nisem vas videla. Se opravičujem, gospa predsednica. rada bi vas spomnila na Domenika Lenarducija in mislim, da bi bilo dobro, če bi ta odba, odbor in predsednik Sassoli, Sassoli poskrbel za to, da se bomo na plenarnem zasedanju spomnili te pomembne osebe. Da, bil je moj sonarodnjak, ampak mislim, da je bil tudi zelo pomembna oseba. in mislim, da bi nas pri tem podprli tudi vsi tisti, ki se pogosto ne strinjajo z nami. To bi bilo dobro za politiko, s tem bi poslali dobro politično sporočilo. Nasplošno se naše stališče razlikuje, ampak tukaj bi morali biti enotni. Ja, hvala. Vsi se strinjamo z vami in zato bomo tudi poslali pismo predsedniku Sasoliju. Morda bi lahko o tem na kratko spregovorili na plenarnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu je študija OECD zaposljivost starejših v Evropski uniji. To je zelo pomembna tema. Ta tema je izredno pomembna za naš. Uh, odbor. Vsi smo veseli, da tukaj predstavl, pozdravljamo predstavnico OECD-a. Ne bom več uh, dolgo govorila, veliko bolj nas zanima, kaj imate zapovedati vi. Hvala, da ste tukaj in da boste podali to predstavitev. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj gospe in gospodje, poslanci. Vesela sem, da vam lahko predstavim zadnje poročilo o boljši zaposljivosti starejših. Poročilo je bilo objavljeno pred dvema mesecema ob koncu avgusta in predstavili smo ga tudi na G20, kjer smo razpravljali o staranju prebivalstva v Tokiu. No, uh, vidimo, da se prebivalstvo hitro stara. To vidimo v državah članicah OECD in pa v državah članicah Evropske unije. To predstavlja velike izzive za naše družbe, socialne sisteme in pa delovni trg. No, ampak to ni nek nov pojav, to je izziv, ki se je napovedoval že dolgo. Samo trenutek, prosim.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 V OECD-u smo zato že začeli zbirati dokaze leta 2006. Ukvarjali smo se s temo živi dlje, delaj dlje. Zato smo se zauzemali za reforme na področju ponudbe. Ljudem smo želeli ponuditi prave pobude in želeli smo zagotoviti njihovo usposobljenost za delo tudi v višji starosti. Eh, potem smo se osredotočili tudi na področje popraševanja. Želeli smo izboljšati zaposljivost starejših ljudi. Eh, to pod naslovom eh, boljša zaposljivost starejših. V OECD-ju smo uspeli potem objaviti priporočila Eh, sveta, opisali smo, kaj počnejo države v zvezi z starajočim se prebivalstvom, kako ukrepa v primeru pokojninskih sistemov, kako se soočajo z ovirami pri zaposlovanju starejših ljudi in eh, pročili smo tudi kaj države članice počnejo za to, da bi izboljšale zaposljivost in pa veščine starejših ljudi. To so priporočila, ki so jih podprla vsa ministerstva držav članic. No, sedaj bi se začela osredotočiti na glavne ugotovitve in izzive, ki smo jih identificirali v našem poročilu, želela pa bi predstaviti tudi nekatere primere dobrih praks, ko gre za zaposlovanje starejših ljudi. No, verjetno se zavedate dejstva, da se prebivalstvo v državah EU in OECD stara poprečna starost prebivalstva Evropske unije je trenutno 43 ali več. In uh, staranje prebivalstva se pospešuje v državah, kot so Nemčija in Italija, uh, pa tudi uh, v državah, kot so recimo Japonska, kjer je poprečna starost 46. Um, no, uh, v Evropski uniji bo do najdramatičnejšega staranja prišlo um, na Cipru, kjer bo starost leta 2000, poprečna starost 2050 48 let. No, kljub temu, da staranje prebivalstva predstavlja velike izzive, je to tudi rezultat porasta pričakovane življenjske dobe in to je eden izmed največjih dosežkov iz zadnjih dveh desetletij. Gre torej za posledico gospodarske rasti, večje dobrobiti. Ugotavljamo, da se je pričakovana življenjska doba med leti 2000 in 2016 povečala skoraj za 4 leta. In ne samo, da ljudje živijo dlje, živijo tudi dlje in so bolj zdravi. Upam, da bomo lahko na ta način pomagali ljudem tudi, da dlje časa ostanejo na trgu dela. No, to je najbolj zapletena razpredelnica, ki jo bom pokazala v svoji predstavitvi prikazuje gospodarsko breme starajočega se prebivalstva na delovno aktivno prebivalstvo. Verjetno spoznate razmerje mm, odvisnosti od eh, višje starosti. Tukaj preučujemo število ljudi, ki so starejši od 50 let, ki niso več delovno aktivni, in eh, merimo količino tega prebivalstva v primerjavi z aktivnim prebivalstvom. V zvezi s tem obstajajo različni scenariji. Za Evropsko unijo velja, da bomo ljudi, ki so starejši od 50 let ali pa niso več delovno aktivni, Um, in to primerjamo z aktivnim prebivalstvom. To je v zadnjih letih zraslo iz 45 na 52, kar je seveda velik porast. Če bomo ljudi spodbudili k temu, da dlje časa ostanejo zaposleni, če bomo tudi spodbujali zaposlenost žensk, potem bomo lahko to obremenitev znižali na 26 odstotkov v Evropski uniji. No, to so seveda številke. Če bi želeli te rezultate doseči, pa bi morali sprejeti številne politične ukrepe. In o tem bom danes govorila. Vračam se k priporočilom OECD. Če se torej želimo spoprijeti z izzivi na delovnem trgu zaradi demografskih sprememb, potem bomo morali v to vključiti vlade, delodajalce, pa tudi socialne partnerje. V zadnjih 20 letih smo videli, da so se politike v državah OECD in EU osredotočale predvsem na prvi stebr, torej nagrajevanje dela in upokojitev. Um, tukaj smo povišali upokojitveno starost, spod, sprejeli smo spodbude za to, da bi ljudje ostali na delovnem mestu dlje časa. Torej, tukaj je bilo opravljenega veliko dela, nismo se pa dovolj posvetili preostalima dvema stebrama, ki bi spodbujala delodajalce za to, da ostanejo dlja časa na delovnem mestu. Potrebujemo tudi delodajalce, ki bodo starejše delavce obdržali za dlje časa. Prav tako pa je treba poskrbeti za to, da bodo starejši delavci dovolj stari in usposobljeni za to, da bodo lahko delali dlje. Torej, OECD v svojih, pripor, se svojih priporočil osredotoča na te tri stebre. Sedaj pa nekaj besed o posamičnih stebrih. Najprej nagrajevanje dela in pa zgodnje upokojevanje. Torej, ko gre za zadnjih deset let, se je zaradi večje ponudbe povečala udeležba na delovnem trgu zaposlitev starejših med 55 in 65 let je zrasla iz 48 odstotkov na 62 odstotkov od leta 2007 do 2018. Tudi v državah z starejšim se prebivalstvom, kot so recimo Nemčija in pa Romunija, videli pa smo porast tudi tam, kjer je odstotni delež bil prej nižji, se pravi v Franciji, Italiji in pa v Turčiji. Kljub uh, tem pozitivnim razvojem dogodkov še vedno vidimo velike razlike med posamečnimi državami. No, dobra novica pa je ta, da ko gledamo deležbo v državah, kot so Švedska in pa Islandija, potem lahko ugotovimo, da z pravimi političnimi spodbudami lahko do podobnih rezultatov pridemo tudi v preostalih državah. No, seveda pa ne gre samo za starejše delavce treba je zapreti tudi vrzel med spoloma. Um, ženske so še vedno manj udeležene na delovnem trgu kot, v, eh, kot moški v državah OECD in pa EU. Predvsem pa se mi je zdela zanimiva naslednja tabela, kljub temu, da smo omejili scheme zgodnjega upokojevanja, predvsem v Evropski uniji, ker je to pred 20 leti bil velik problem. To še vedno ostaja izziv v številnih državah. V državah EU in OECD vidimo, da se četrtina moških še vedno upokoji, um, preden dopolnijo 60 let. Pred predvsem v državah, kot so Turčija ali Luksemburg, eh, moški zapuščajo trg pri 53 ali pa 40, 54 eh, letih, kar je veliko prezgodaj. No, ko gre za odločitev ljudi, ali ostanejo ali odidejo z delovnega trga, so pomembne tudi pokojninske scheme. Nekatere pokojninske scheme bomo morali sicer zaostriti, poskrbeti pa bomo morali tudi za to, da bodo pokojninske scheme upokojencem omogočili dostojne dohodke v upokojitvi. No, um, ko gre za revščino upokojenih ljudi, so stopnje zelo nizke v državah, kot je Islandija, um, manj kot pet odstotkov. No, drugot uh, eh, pa lahko ta odstotek znaša tudi 25 odstotkov, recimo v Litvi, Latviji ali pa Estoniji. Potem še drugi stebr priporočil spodbude za to, da delodajalci obdržijo starejše delavce. Tukaj so številne države sprejele ukrepe za to, da bi delodajalci zadržali tudi starejše delavce. Eden izmed izzivov pri zaposlovanju starejših uh, delavcev so tako Mm, je tako imenovana um, senoriornost eh, pri plačah. Z izkušnjami in delovno dobo seveda postanete dražji za delodajalce. In eh, obstajajo dokazi za to, da obstaja negativna vsega, povezava med eh, to seniornostjo in pa stopnjo zadrževanja starejših delavcev v Evropski uniji. To, če deset let ostanete pri istem delodajalcu, poviša svojo plačo, vašo plačo za skoraj deset odstotkov. To pomeni, da postanete za druge skupine delo dajalcev dražji. Kako naj torej plače razvežemo od starosti in jih vežemo na um, zaslužnost delavcev? Tudi to je velik izjiv. No, še ena ovira, ki jo vidimo na delovnem trgu, je seveda Diskriminacija na osnovi starosti, to še vedno ostaja velika ovira za zaposlovanje starejših ljudi. Ne samo, da ta diskriminacija preprečuje zaposlovanje starejših delavcev, kar delodajalci menijo, da so starejši delavci manj fleksibilni, eh, da se ne znajo prilagajati digitalni dobi, da niso motivirani in tako naprej dejansko ta diskriminacija demotivira tudi starejše ljudi. Oni zapuščajo delovni trg zaradi te diskriminacije, ki obstaja na trgu dela. No, dobra novica je, da zakonodaja prepoveduje diskriminacijo na osnovi starosti praktično v vseh državah članicah Evropske unije. No, ampak tukaj lahko vidite eh, rezultate raziskave Eurobarometra o diskriminaciji na osnovi starosti in ta kaže, da je ta vrsta Eh, diskriminacije še vedno zelo prisotna. Zdaj pa še zadnji stebr, gre za večje, večjo stopno zaposlovanja starejših zaradi boljše kakovosti delovnih mest. Tukaj smo torej bolj osredotočeni na posameznike. Veliko dokazov kaže na to, da slabo delovno okolje močno vpliva na fizično in pa duševno zdravje delavcev vemo, da lahko slabi pogoji vodijo do daljših odsotnosti ali pa do popolnega umika za trga dela. Kakovostno delovno okolje je ključnega pomena ne samo za preprečevanje zgodnjega odhoda z delovnega trga in s tem negativnih posledic za karijere delavcev. Dobro okolje je tudi pomembno za eh, spodbujanje vračanja na eh, delo po daljši odsotnosti zaradi bolezni. Okvir kakovosti delovnih mest OECD-ja se osredotoča na različne dimenzije. No, tukaj prikazujem dimenzijo delovnega okolja. To je v številnih državah članicah bolj pomembno za starejše delavce, kot pa za mlajše delavce. Eden izmed uh, štirih starejših delavcev v Evropski uniji iz uh, kusi stresa zaradi tega, ker so zahteve višje in se niso sposobni odzivati na te zahteve vsi vemo, da so spremembe povezane tudi z digitalno transformacijo. Delovcem bi zato morali omogočiti dostop do usposabljanja, prilagoditi bi morali njihova delovna življenja. Vemo, da tisti delavci, ki redno posodabljajo svoje zmogljivosti in veščine, se boljše odrežejo na delovnem trgu. Zato je pomembno vse življensko učenje in pa izboljšanje veščin delavcev. Na ta način se lahko delavci lažje prilagajajo tehnološkim spremembam in pa globalizaciji. No, še vedno pa starejši delavci um, dobijo manj usposabljanja kot mlajši kolegi v evropskih državah in pa državah EOCD. E Imajo starejši delavci dvakrat manjšo možnost za usposabljanje kot pa njihovi mlajši kolegi. To je velik izziv na področju vseživljenjskega učenja. Sedaj pa bi vam rada predstavila še tiste pozitivne novice in dobre prakse, ki so jih že začele izvajati države znotraj Evropske unije. Zanimivo pa je prisluhniti tudi temu, kar počnejo države zunaj Evropske unije. Preučili smo številne države znotraj Evropske unije, pa tudi naprimer Japonsko, Avstralijo, Korejo in ZDA. Obstaja zelo veliko zanimivih primerov na tem področju. Ne bom predstavila čisto vseh, ampak nekaj bi jih rada izpostavila. Prvi projekt zadeva podaljšanje starosti upokojevanja. Nova norma v številnih državah ni več 65 let, ampak 67 let. To velja naprimer za Islandijo, uh, in Norveško. Vse te države so povišale starost upokojevanja. V Združenem kraljestvu pa so pravzaprav v celoti opustili starost upokojitve. Lahko delaš, kolikor dolgo hočeš. Tu je še ena zelo zanimiva pobuda, ki zadeva boj proti diskriminaciji starejših. V ZDA imajo zelo močan, trden okvir za boj proti diskriminaciji. S tem so uspešno preprečili diskriminacijo pri zaposlovanju starejših. Tudi v Franciji so službe za zaposlovanje vzpostavile schemo zaposlovanja, ki temelji na veščinah. Gre za to, da delodajalci svoje nove uslužbence iščejo na podlagi veščin in ne na podlagi preteklih izkušenj in delovne dobe. Veliko se dogaja tudi na področju usposabljanja tekom celotnega življenjskega obdobja. Javni zavod za zaposlovanje v Nemčiji podpira še posebej starejše delavce in tiste, ki so manj usposobljeni. Predvsem tiste, ki delajo v malih in srednjih podjetjih. Tu je projekt Vigebau, Enako velja tudi za Slovenijo. Tudi tukaj imamo številne finančne pobude, s katerimi želijo v Sloveniji starejše delavce spodbuditi k temu, da si iščejo novo zaposlitev. Težave niso vedno na strani delodajalcev, tudi osebe same se pogosto ne odločijo za to, da bi sodelovali v nekem usposabljanju ali poiskali novo delovno mesto. Tu je še program v Združenem kraljestvu. Pripravili so posebno shemo javnih zdravstvenih storitev, ki je namenjena malim in srednjim podjetjem. S tem jim želijo pomagati pri odpravljanju težav njihovih zaposlenih. Želijo pravzaprav pomagati delavcem, zato da bi bili zdravi in da bi se s tem izboljšala njihova zaposljivost na delovnem mestu. V poročilu najdete tudi številne druge pozitivne primere in vsekakor bi vas rada spodbudila k temu, da si ga preberete, če vas to zanima. In še za konec, moja zadnja prosojnica. Pri svojem delu smo ugotovili, da je pomembno, da države delajo na treh področjih. Zagotoviti morajo pobude, izboljšati zaposljivost in usposabljanje. In to so tiste države, ki potem dosežejo najboljše rezultate. To velja naprimer za Islandijo, Kanado in severne države, ki jim gre na tem področju najbolje. Te države se osredotočajo na vse tri stebre, za razliko od nekaterih drugih držav, ki morajo narediti še veliko korakov naprej. Zelo pomembno je, da se ukrepa hitro, da je to na vrhu politične agende. Nujno je, da se začne ukrepati že zgodaj, pri nižji starosti. Treba je zagotoviti, da bodo osebe lahko delale dlje, ampak pri tem je treba začeti že zelo zgodaj. Države pa bi rada spodbudila tudi k temu, da si preberejo priporočila OECD-ja. S tem želimo spodbuditi reforme držav. Želimo si delati z Evropsko unijo in z državami. Želimo vam pomagati pri uresničevanju reform na tem področju. To počnemo s pomočjo poročil, delavnic in tako naprej. In še za konec, tukaj moramo nujno sodelovati s socialnimi partnerji. Nujno je, da sem vključimo vse deležnike. Seveda obstajajo še vedno številni izzivi, ki jih ne dovolj razumemo, številna odprta vprašanja. Določeni vidiki staranja so na primer povezani predvsem z vprašanjem razlik med spoloma, kakšna je vloga žensk na trgu dela, kakšne so njihove odgovornosti, kakšne so značilnosti njihovega staranja. In seveda veščine, veščine za vse. To je zelo pomembno. Zavedati pa se moramo tudi, s kakšnimi izzivi se soočajo delavci pri svojem usposabljanju. Nujno je, da naslovimo izzive na tem področju, ki so še vedno odprti s prihodnostjo se ukvarjamo sedaj. Že več desetletij govorimo o spremembah, sedaj pa moramo nujno izboljšati svoje sisteme in politike. Sploh, če se želimo odzvati na spremembe, še preden bo prepozno. Najlepša hvala. Uh, hvala, gospa Sink. Hvala za to zelo zanimivo predstavitev. In vse koristne informacije. Veliko članov bi se rado oglasilo, sedaj ne želim, ne želim razločevati med člani odborov in strankami. Organizirali bomo samo en krok razprave, tako da boste lahko zastavili svoje vprašanje. Res me zanima, kaj lahko naredimo proti diskriminaciji na podlagi starosti. Imate kakšna priporočila na podlagi okvirov, ki so bili upeljani? Ali obstajajo kakšne pobude, kakšni ukrepi, ki bi lahko pomagali tistim državam članicam, ki imajo veliko težav na področju diskriminacije starejših? Da, to je zelo zanimivo vprašanje in hkrati tudi eno od najbolj zahtevnih. Kakšno je tukaj glavno vprašanje? Obstaja več vrst diskriminacije na podlagi spola. Včasih do tega pride zaradi stereotipov. Včasih se delodajalcem zdi, da starejši niso dovolj produktivni. Lahko se jim zdi, da starejši niso tako prožni kot mlajši. Obstajajo takšni stereotipi. Obstaja pa tudi več bolj konkretnih oblik diskriminacije. O tem sem govorila že v svoji predstavitvi včasih pride do diskriminacije zaradi tega, ker zakonodaja poskuša po eni strani zaščititi starejše, želim zagotoviti posebne pravice, obenem pa lahko to negativno vpliva na zaposlovanje starejših. Kako bi lahko rešili? to vprašanje. Kako lahko izboljšamo zaposljivo starejših? Zagotoviti moramo ustrezne veščine. Po eni strani starejši nimajo dovolj veščin, po drugi strani pa rečemo, da niso dovolj produktivni in fleksibilni. Če bi jim omogočili ustrezne veščine, ustrezno usposabljanje, pa bi pravzaprav lahko dohajali svoje kolege. Veliko več moramo postoriti na področju usposabljanja in zagotavljanja veščin. ampak sama zakonodaja na področju preprečevanja diskriminacije na podlagi starosti še ni dovolj. Treba jo je ustrezno izvajati, treba je zagotoviti dobre ukrepe v praksi. Tehnologija je prinesla številne pozitivne spremembe. Francoski zavodi za zaposlovanje so naprimer v preteklosti že uporabili posebne teste, na podlagi katerih lahko najdejo ustrezno delovno mesto za osebo na podlagi njenih veščin in izkušenj. Gre za to, da moramo tukaj ukrepati na več stranih. Ne moremo spremeniti samega dojemanja ljudi, njihovih predstav. No, lahko spremenimo njihove predstave, ampak ne moremo spremeniti vseh. Kaj je torej najbolje? Najbolje je, bi bilo, če bi izboljšali zaposljivost starejših delavcev. Najlepša hvala. Sedaj bomo najprej zbrali vsa vprašanja, potem pa vam bom ponovno predala besedo, da na nje odgovorite. Trenutno imam na seznamu štiri člane, najprej gospa Zalevska. Pani predsednica, bardzo, šanovni państvo, bardzo dziękuję za to. Gospa predsednica, dragi kolegi in kolegice, rada bi se vam zahvalila z poročilom. Ga je pripravil OECD. Sedaj bi rada izpostavila več vidikov, upam, da bomo s tem še poglobili današnjo razpravo. Glede diskriminacije na podlagi starosti je pomembno, da se vprašamo, kako starejši delajo na na trgu dela. Na Poljskem znaša stopnja brezposelnosti 5 odstotkov. Delodajalci torej poskušajo zaposliti starejše. Želijo izboljšati njihovo usposabljanje in želijo jim omogočiti, da bi se lahko vrnili na trg dela. usposabljanje, nove veščine, da tukaj imate prav, potrebujemo nove veščine in znanja. Ampak menim, da bi moralo biti to povezano s vašo trenutno zaposlitvijo. Ne gre za to, da spremenite svoje delo, delovno mesto, gre za to, da se dodatno usposobite. Tudi to je v rokah delodajalcev. Oni so tisti, ki lahko vplivajo na usposabljanje svojih delavcev. V čem je težava? Veliko denarja se vlaga v samo usposabljanje, ampak na koncu sploh nimamo nobenega nadzora nad kakovostjo takšnih schem usposabljanja. V čem je torej glavno vprašanje? Do katere mere lahko delodajalci in institucije v posameznih državah to nadzirajo? Če imamo scheme usposabljanja brez kakršnega koli nadzora, je to na koncu zelo slabo. Na polskem smo opravili analizo. Kaj je pokazala? kaj potrebujejo starejši, potrebujejo bolj individualiziran pristop. Ne bodo se vozili 60 km v neko čisto novo mesto, da bi tam srečali ljudi, ki jih sploh ne poznajo, morda jih bodo te osebe obtožile, da niso dovolj sposobni, da nimajo dovolj znanja in to je potem brez pomena. Morali bi izkoristiti svoje skupnosti, naprimer šole. To smo naredili. V našem projektu je sodelovalo sto šol. Številni učitelji so usposobljeni za to, da učijo druge. In uspelo jim je vzpostaviti bolj osebni odnos s temi starejšimi osebami. Upokojenci si v tem primeru bolj upajo priznati, da naprimer ne znajo uporabljati interneta. V čem je rešitev? Moramo zagotoviti nadzor, moramo videti, kam gre denar ki ga vlagamo v usposabljanje in obene moramo zagotoviti personaliziran, osebni pristop, individualni pristop. To sem pogrešala v vaših sklepih. Ponovno bi rada omenila ponov, eh, pilotni projekt, ki smo ga izvedli na Polskem. Vse raziskave, ki smo jih opravili, so pokazale prav to. Tudi ko smo govorili s starejšimi, so nam oni to povedali. To je to, kar se je izkazalo za zelo dobro pri nas. Hvala. Gospa Fernandez.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 To je zelo pomembno. V času krize smo pogosto govorili o tem, kako bi lahko okrepili delavce, da bi bili bolj odprni, odporni za krize na trgu dela. To je zelo pomembno za posljivost in odpornost. Niso povezani le samim delavcem, gre tudi za značilnost celotnega trga dela. Nekatere države članice so bolj odporne na krize, lažje se poberejo po določeni krizi in nekatere države so bolj odporne kot druge. Morda ste to omenjali v svoji študiji, morda ne. Tiste politike, ki so imele aktivne politike zaposlovanja, ki so bolj investirale v socialne sisteme, so bolje šle iz krize, kot pa tiste države, ki teh politik niso imele. V tem smislu sem želela povdariti, da ko govorimo o zaposljivosti, se ne smemo osredotočati samo na karakteristike posameznika na njegovo sposobnost pridobiti nove veščine in zmogljivosti, ampak se moramo osredotočiti tudi na odpornost delovnega trga, tako da se lahko prilagodi na spremembe, ki jih doživljamo, recimo na, um, na digitalni prehod. Uh, Najlepša hvala. Hvala za vašo predstavitev. Imam vprašanje, ki je pravzaprav povezano s vprašanjem, ki ga je že zastavila predsednica. Kaj sem opazila? Tudi na podlagi preteklih izkušenj, delala sem kot vodja sindikatov na nizozemskem in ugotovili smo, da se pri tem, ko govorimo o starejših ljudeh, pogosto osredotočajo samo na same delavce. Usposabljanje, zaposljivost, ali so dovolj odporni ali ne. Po drugi strani pa ni čisto jasno, oziroma prihaja do skrite diskriminacije na drugem področju. Če se mora vodilni kader odločiti, koga bo najel, če je nekdo, na primer, star 35 let ali 48 let, potem si ljudje pogosto rečejo, da je bolje, da zaposlijo nekoga, ki je mlajši. saj se jim zdi, da bodo s to osebo lažje delali v svoji ekipi. Tukaj obstaja veliko napačnih predstav. Zdi se jim, da ljudem se zdi, da so starejši pogosteje bolni. Podatki iz nizozemske pa kažejo, da to ni res. Vsaj na splošno ni tako. Mlajši namreč pogosteje zaprosijo za bolniški dopust. Starejši pa gredo na bolniško samo takrat, ko so res bolni. Ampak še vedno obstaja ta predstava, da starejših ne potrebujemo, ker niso dovolj fleksibilni, ker so pogosteje bolni, ker naprimer ne bodo poslušali navodil mlajših nadrejenih. No, diskriminacija je v Evropski uniji prepovedana, to velja za vse države članice. To torej ni težava. Kako lahko predremo, presežemo takšne predsotke? Kako lahko presežemo ta predsodek, da bomo raje izbrali mlajšo osebo, če imamo to možnost? Samo tako bomo lahko zagotovili, da bodo starejši bolj vključeni na trg dela poskrbeti moramo za to, da ne bodo izgubili svojega delovnega mesta. Težje je dobiti novo zaposlitev potem, ko ste, ko ste bili odpuščeni iz prejšnje. Težje je dobiti zapos, takšno novo zaposlitev, ko ste starejši. Če bi imeli program, s katerim bi lahko rešili takšno skrito diskriminacijo, bi bilo zelo dobro. Da, če imamo na voljo dva kandidata, potem je logično, da ravnamo tako. Ampak kaj lahko naredimo? Katere so tiste dobre prakse? Kako se lahko borimo proti omenjeni težavi? Yeah, and... Mislim, da za to potrebujemo podatke. Samo s podatki se lahko borimo proti stereotipom. Gospod Nikolaj? Kaj je to?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 merila niso ustrezna, ki ste jih uporabili. Na ta problem se ne bomo mogli odzvati, če se ne bomo ukvarjali z vprašanjem mladih. Kaj se dogaja z mladimi v Grčiji, pa tudi v drugih državah članicah EU? Tudi tukaj so stopnje brezposelnosti zelo visoke. Dobro, ljudje in prebivalstvo se starajo, ampak eh, kaj je z mladimi pri 20-25, kako naj si ustvarijo družino in stabilen dom, če imajo negotovo delovno mesto z slabo plačo. To ni povezano z izobraževanjem. Obstajajo dinamična področja v kapitalističnem gospodarstvu, kjer so se mladi uspešno prilagodili zahtevam, pa vseeno ne najdejo dela. Torej, daljše življenje pomeni daljše obdobje dela. V redu, tako ste dejali vi, ampak. Če naj bi zdaj delali, ne vem, do 72. leta, me zanima, kaj bodo ti ljudje počeli pri 75. Bodo čistilci, tolmači, bodo delali v vrtu. Ne morete izhajati iz tega, da so vsi podjetniki, ki lepo sedijo za pisalno mizo do svojega 90. leta, drugi pa potem delajo. Ali veste, kaj to pomeni? kaj pomeni biti brezposeln v visoki starosti. To so ljudje, ki jih odpustijo pri 50-ih, tik pred upokojitvijo, zato ker OECD, EU in vsi pritiskajo v isto smer. Koncerni imajo možnost, da te delavce odpustijo. Omejujejo se pravice delavcev in zavarovanja in stroške zavarovanja koncerni prelagajo na delavce in te delavce potem koncerni zamenjujejo z ljudmi, ki imajo manj socialne zaščite. Ljudje, ki pri 53 ostanejo brez dela v Grčiji, so v bistvu brez možnosti. In Naš eh, statistični urad je pripravil številke v zvezi s tem in številke pravijo, da morajo številni upokojenci spet iskati delo, zato da lahko preživijo. To velja za mojo državo, pa tudi za Nemčijo in Francijo. OECD, EU in moja država, Grčija. Nimajo predvidenih spodbud za to, da bi ljudje dje, dlje ostali na trgu dela. In delodajalci imajo nalogo samo, da krčijo stroške, ampak s tem ne rešujemo problemov, ampak ogrožamo ustrezna delovna mesta z ustreznimi plačami. Ogrožamo tudi sistem socialne varnosti na državni ravni prav tako ni možnosti za krajšanje delovnega časa, naprimer. Tudi uradna starost za upokojitev naj bi se povečala. Prepovedati bi morali kolektivna odpuščanja in pomagati bi morali sindikatom. Vi zagovarjate prožno zaposlovanje. 30 odstotkov delovnih mest je že takšnih v Evropi povprečna plača pri prožni zaposlitvi pa je 45 odstotkov plače za stabilno delovno mesto. To so vprašanja, na katera morate odgovoriti. Ne morete kar tako reči, dlje živite, boste pa še dlje delali. Pomislite na ljudi, ki so delali in bodo delali vse življenje. Ob koncu življenja ob koncu delovne dobe pa morajo vedeti, da se lahko zanesejo na to, da bodo lahko v miru uživali v pokoju. Hvala. Prvo bom slovenščini. Eh, tudi sam pozdravljam eh, to poročilo, mislim, da je pomembno. Eh, hkrati pa obžalujem, da očitno v tem mandatu ne bo ustanovljena medskupina za demografske spremembe in solidarnost med generacijami, ki bi se pravzaprav z tem vprašanjem dejansko morala ukvarjati. Eh, rad bi opozoril na en vidik, bolj komentar kot pravzaprav vprašanje, in to je strukturni vidik. Eh, vsaj če pogledam na situacijo stališča Slovenije, kjer v bistvu vsaj dajmo reči diskriminacije glede spola Eh, ni tako prisotna, recimo to je dober podatek, ampak na drugi strani se pa demografska slika eh, vedno bolj slabša in je vse bolj prisotna tudi eh, revščina starejših. Tisto, kar onemogoča ali pa ki je glavni vzrok pravzaprav, da se da se na tem področju zelo težko kaj naredi, je preprosto pritisk uh, evropskega trga. Na kak način? Če države med sabo ali pa podjetja med sabo tekmujejo zgolj na podlagi cene delovne sile, potem je to logična posledica tam, kjer socialna zaščita dobro deluje, ker so starejši delavci bolje zaščiteni in dražji. In če se ne zmanjša pritisk zgolj na tem vidiku tekmovanja, bo znotraj Evropske unije zelo težko kaj narediti. Vsekakor tukaj je treba nekaj narediti, da se tudi na ravni nediskriminacije ali uh, med, mislim, nediskriminacije na podlagi starosti, spola in ostalega, da se tukaj prepreči, torej morajo biti formalni okviri jasno postavljeni. Druga reč, ki je pa zelo pomembna, je pa seveda tisto, kar je bilo tudi poročilo poudarjeno, mora obstajati socialni dialog. Zgolj skozi socialni dialog je možno sprejeti ukrepe, tudi če so zakonsko določeni ali pa določeni na ravni Evropske unije, ampak za to potrebuješ odgovorne partnerje na obeh straneh. Eh, žal sem navajen tega, da eh, vsaj stran delodajalcev skuša zaobiti eh, obstoječo regulacijo. Hvala. Gospa Rafalska in potem gospa Vint. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Rafalska, and then you. Se opravičujem, najprej gospa Rafalska. Bende mówiła po polsku. Bom govorila polsko. Ko govorimo o tem, da morajo starejši delati dlje, ponavadno govorimo o tem, da je to logično, saj se podaljšuje življenjska doba. Vedno rečemo, da je to glavni razlog, ampak tukaj podcenjujemo, kako pomembno je zdravje. Osebe morajo biti dovolj zdrave. Lahko pogledamo, kakšno je stanje v različnih državah, kako osebe same ocenjujejo svoje zdravstveno stanje. Tukaj obstajajo velike razlike med državami, ki so bile prej komunistične in drugimi državami. V tistih državah so bili zdravstveni sistemi slabše organizirani. Tako je bilo naprimer na Polskem. Kaj se trenutno dogaja? Stopnje upokojevanja oziroma starost upokojitve je različna za moške in ženske. Ženske se lahko upokojijo pri 60 letih, moški pa pri 65 letih. Temu pravimo minimalna starost upokojitve. Kdo pa sprejme to odločitev? Vsak, vsak posameznik. Osebe lahko torej same ocenijo, kakšno je njihovo zdravstveno stanje in se odločijo, ali želijo delati dlje ali ne. Po mojem mnenju je to tudi tesno povezano s tem, kako je organizirana oskrba starejših. Kaj se pogosto zgodi? Ko ženske nehajo delati, se pogosto to zgodi zato, ker morajo skrbeti za starejšega, bolnega člana družine ali pa morajo naprimer skrbeti za nekoga z invalidnostjo. To je zelo pomemben vidik. Sedaj pa stanje na trgu dela. Slišali smo, kakšno je stanje v Grčiji. Če je nekdo star petdeset let oziroma starejši od šestdesetih let, potem vas bo nekdo cenil. Vas bo delodajalec cenil in želel obdržati, če je stanje na trgu dela dobro. Če je brezposelnost visoka, pa potem to povzroča težave za mlade. Zato si potem tukaj lahko zastavimo še eno vprašanje. Koga se tukaj diskriminira? Mlade ali starejše? To je tisto ključno vprašanje. In še za konec. Kaj je zelo pomembno za tiste, ki ostanejo na trgu dela? Zelo pomembno je, da so lahko samostojni, da imajo občutek varnosti svoje zaposlitve. Nujno je, da se jim omogoča razvoj, da se jih ceni. To pogosto podcenjujemo, ampak vse te vidike znamo bolj ceniti, s tem, ko smo vse starejši. Pomembna je tudi kakovost dela, delovna kultura. Vse te vidike je pravzaprav enostavno izboljšati. Ko smo hm skrajšali delovno dobo. Prej je bila starost upokojitve pri nas enaka, 67. Torej, v preteklosti smo starost upokojitve podaljšali za ženske 60, 60 na 67 let, sedaj pa smo ponovno uvedli nižjo starost upokojitve. In nekateri delodajalci so bili s tem zadovoljni. Zakaj? Zato, ker so rekli, da starejši niso tako učinkoviti kot so bili, ko so bili mlajši. Tega se zavedam tudi sama, saj sem blizu upokojitve. Ampak na nek način moramo to kompenzirati. Tukaj lahko izkoristimo svoje izkušnje, naprimer. In nujno je, da vzpostavimo dobro delovno okolje, s katerim bomo presegli morebitne pomankljivosti, naprimer na področju učinkovitosti starejših. To sem želela izpostaviti sploh zdravje. Kako pomembno je, da smo zdravi. To je tisti ključni dejavnik, ki vpliva na odločitev oseb. Wind, In še gospa Vint za konec. You, Najlepša hvala, gospa predsednica. Bom nadaljevala v danščini. Najlepša hvala za poročilo, ki ste ga pripravili. Rada bi se vam zahvalila za tako dober povzetek zaključku vašega poročila kako je mogoče, da imamo tako mlade kot starejše brezposelne? Na internetu je vse več novih delovnih mest. Osebe tudi iščejo svojo zaposlitev na spletnih straneh, na internetu. Obstajajo spletne strani, ki jim lahko posredujete svoj CV, svoj življenjepis. Izpolniti morate obrazec in ko bo delodajalec pregledal te obrazce, bo seveda najprej pogledal tiste, ki so na vrhu tega kupa obrazcev. Na vrhu vidimo starost, poklic oziroma izobrazbo in ime. To vidimo na vrhu tega obrazca. In pogosto se zgodi, da pravzaprav diskriminiramo na podlagi starosti. Lahko čisto nezavedno. Če bomo diskriminirali starejše, bomo seveda diskriminirali tudi mlade. Gre torej za to, da se osebe zavrže, ne glede na to, ali so mladi ali stari. Tako dela naš trg za poslovanje. In mislim, da je to pomembna informacija za delodajalce. Najlepša hvala za vsa vprašanja, sedaj pa bom predala besedo naši gosti. Gospe Sink, izvolite. Najlepša hvala za tako bogat nabor vprašanj. Številna vprašanja so zelo zahtevna, zastavili ste različna vprašanja in to pravzaprav dobro ponazarja, kako zapleten je izziv, ki je pred nami. Trg dela se sooča s številnimi strukturnimi spremembami. Prebivalstvo se stara, to je eden od izzivov, s katerimi se soočamo. Tu pa je tudi digitalizacija in tehnološke spremembe. Tudi to ima pomembne posledice. To vpliva na, na obliko pogodb, to vpliva, še posebej na tiste, ki na novo vstopajo na trg dela, na mlade? Soočamo se torej z zelo veliko spremembami. Nekateri ste govorili o tem, kako pomembne so strukturne reforme. In s tem se v celoti strinjam. Če upoštevamo vse spremembe, s katerimi se soočamo na trgu dela, potem moramo poskrbeti za to, da bodo naše ekonomije dovolj odporne. Španska kolegica je to omenjala. Pomembno je, da skupaj z Evropsko unijo izpostavljamo prav to. Po svetovni gospodarski krizi smo govorili o tem, tiste države članice, ki so bile bolje pripravljene na recesijo, ki so ulagale v svojo delovno silo in v ljudi, so se potem lažje pobrale. Bolje jim je šlo kljub svetovni gospodarski krizi. Da, nujno je, da zagotovimo te strukturne spremembe. Nujno je, da vlagamo v vse, ne glede na starost. To smo tudi zapisali v svojem poročilu, to je ključen del naših priporočil. Ne gre le za to, kako lahko izboljšamo zaposljivost samo za starejše. Da, starejši se soočajo s posebnimi izzivi, ampak tukaj gre tudi za to, kako lahko izboljšamo zaposljivost in kakovost dela za vse. Ne glede na starost. Ko se bodo mladi postarali, ko bodo prišli od tega starostnega obdobja, bodo potem že imeli ustrezne veščine, lahko, lahko bodo potem dlje časa ostali na delovnem mestu. Treba je zagotoviti ta vseživljenjski pristop. Rada bi pokomentirala tudi diskriminacijo na podlagi starosti tukaj nimamo čarobne paličice. Vseeno pa bi rada predstavila delo OECD-ja na tem področju. Upam, da bom s tem osvetlila to področje. Tukaj moramo bolj sodelovati z delodajalci. Pripravili smo nov projekt, s katerim želimo preveriti, kako delajo medgeneracijske, kako delajo medgeneracijske sile oziroma medgeneracijska delovna sila na delovnem mestu. Tukaj se ukvarjamo s tem, kaj počnejo delodajalci. Ukvarjamo pa se tudi s tem, kaj pomeni za podjetje to, da imajo na delovnem mestu tako mlade kot starejše. Kakšen je ta odnos, kakšno je to sodelovanje? Nekatera podjetja so naprimer zaposlovala samo mlade, druga starejše. In mi želimo sedaj preučiti, ali so podjetja, ki zaposlujejo tako mlade kot starejše, bolj uspešna vse to še preučujemo in te analize bodo potem prinesle tudi nove dokaze, nove podatke, ki jih bomo lahko uporabili. Želimo preučiti, kaj to pomeni za produktivnost. Če lahko dokažemo, da je za produktivnost bolje, če imamo zaposlene vse starostne skupine, potem bo to zelo dobro, s tem bomo pravzaprav lahko vplivali tudi na splošno predstavo in predsotke. Obenem bomo s tem imeli tudi ustrezne podatke o tem, da lahko mladi in starejši res sodelujejo. S tem se ukvarjamo v okviru svojega projekta in tega se res veselimo. S tem projektom pravkar začenjamo in upam, da bomo lahko pripravili poročilo, na začetku leta 2020. Tukaj tesno sodelujemo z delodajalci in z veseljem bomo to delili z vami. Socialni partneri in delodajalci so tukaj ključnega pomena. Ko gre za plače starejših in za plače drugih starotnih skupin, vemo, da so te pogosto odvisne od socialnih partnerjev in vladnih politik. Da, minimalna plača in tako naprej. Nujno je, da zagotovimo odprt dialog. Pomembno je, da se o tem pogovarjamo. To je dobra, dobra pot naprej. Nemčija je dober primer, kako pomembna so kolektivna pogajanja. S tem so začeli že pred desetimi, petnajstimi leti. Kemična industrija, na primer, je bila na tem področju zelo aktivna. Spremenili so obliko svojih delovnih mest. Poskrbeli so za večje računalnike za starejše, poskrbeli so za to, da so naprimer tla mehkejša, tako da lahko ljudje za trakom lažje delajo. Želeli so izboljšati njihove delovne pogoje. S tem, ko izboljšamo delovne pogoje, pa izboljšamo tudi produktivnost oseb, saj jim damo ustrezna urodja, da so lahko bolj produktivni. Vseeno pa moramo še veliko postoriti na ravni delodajalcev, tukaj moramo sodelovati z njimi. Potrebujemo pa tudi več dokazov, več podatkov o produktivnosti. Rada pa bi omenila še vprašanje, ki ga je izpostavil grški kolega. Gre za napetosti med generacijami. To vprašanje se kar naprej pojavlja. Mladi proti starejšim. Že pred dvajsetimi leti smo imeli veliko dokazov o tem. Sheme za zgodnje upokojevanje so bile pripravljene prav zato, ker smo ugotovili, da so stopnje brezposelnosti v državah OECD-ja in Evropske unije zelo visoke. Veliko držav članic je potem sprejelo te scheme. S tem so želeli zagotoviti, da bodo starejši prej zapustili trg dela, zato da bodo lahko njihova delovna mesta prevzeli mlajši. Ampak to se potem ni zgodilo. S tem, ko se starejše odriva z trga dela, to ne pomeni nujno, da zagotovimo več prostora za mlade delavce da mladi se soočajo s pomembnimi strukturnimi izzivi. In na tem področju moramo postoriti še zelo veliko. Poskrbeti moramo za to, da jim zagotovimo ustrezne izkušnje. Že sama izobrazba ni dovolj za vstop na trg dela. Potrebujemo izobrazbo in izkušnje. Sodelovati moramo skupaj z delodajalci, tako da lahko mladi hitro vstopijo na trg dela in dobijo kakovostno zaposlitev. Na tem področju se dogaja veliko države sodelujejo s think tanki, s OECD-jem, Evropsko unijo. Skupaj se ukvarjamo s tem, kako lahko spremenimo svoje sisteme socialne varnosti, scheme usposabljanja. Kako se lahko skupaj pripravimo na nov svet, ko bodo osebe imele kratkoročne pogodbe ali jih sploh ne bodo imele. Naši sistemi socialne varnosti pa na to niso pripravljeni. Pripravljeni oziroma usposabljeni so za tiste, ki naprimer delajo 40 let zaporedoma. Kako lahko poskrbimo, da bodo sistemi bolj prožni, da bodo odgovarjali na potrebe različnih skupin prebivalstva? To so tista ključna vprašanja, ki ste jih večkrat zastavili. Morda lahko sedaj predam besedo še kolegom strani Evropske unije. Upam, da sem odgovorila na glavna vprašanja. Yes, thank you very much, Madam Singh. Uh, Hvala lepa. Na koncu samo nekaj komentarjev. Predstavitev o zaposljivosti starejših v EU je na voljo na naši spletni strani. In mislim, da bi bilo dobro, če bi nadaljevali s tem odličnim sodelovanjem pripravljate že nov projekt v zvezi z starostno sliko zaposlenih v družbah. Morda bi bilo koristno, če bi slišali tudi kaj o tem, zato da se bomo lahko borili proti stereotipom, ki vodijo do diskriminacije na trgu dela. Hvala še enkrat, lepo je, da ste bili tukaj in se vidimo morda v začetku leta 2020. Zdaj bomo prisluhnili predstavitvi komisije in sicer boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje. Like to Toplo pozdravljam nekoga, ki ga vsi poznamo, gospod Korte generalni direktor GD Ample. On nam bo predstavil zakonodajni predlog za sklep v zvezi z krepitvijo sodelovanja med zavodi za zaposlovanje. Pozdravljam tudi gospoda Johaneza Kopfa. Ki nam bo podal svojo predstavitev. Pozdravljen pa tudi gospoda Millerja, ki prihaja iz Zavoda za zaposlovanje. Izvolite, gospod Korte, Besedila, beseda je vaša. Hvala, hvala, gospa predsednica, hvala, da ste me povabili sem. Zelo vesel sem, da sem lahko tukaj med vami in da vam predstavim predlog komisije za to, da bi spremenili sklep glede mreže javodov, zavodov za zaposlovanje. Te storitve in ti zavodi so ključnega pomena za to, da ljudje lažje dobijo delovno mesto, kajti izzivi tukaj so zelo veliki. Zavodi imajo neposreden vpliv na uspešnost politik na terenu. Javni zavodi za zaposlovanje so nekako naše enote na terenu. Oni izvajajo številne politike, ki jih pripravimo mi na ravni EU, ampak oni so tisti, ki so na terenu v stiku z ljudmi. Če njih ne bi bilo, se ne bi spremenilo kaj veliko. Javni zavodi za zaposlovanje se soočajo tudi z veliko izzivi, zato ker se spreminja delovanje trga dela. V številnih državah članicah se soočajo tudi z proračunskimi omejitvami in državljani pričakujejo vedno več zakonodajalci in torej svet in vi ste se odločili, da bi oblikovali mrežo, zato da bi izboljšali sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje, da bi jih posodobili in okrepili. To je bilo leta 2014, pet let je tega in zdaj smo pripravili oceno. V oceni vidimo, da mreža dobro deluje in da ima tudi dobre rezultate. Oceno ste vredno že videli, predstavitev je potekala 11. septembra, to je nedavno. In komisija je tako dobila tudi osnovo za to, da predlaga podaljšanje delovanja te mreže. V poročilu smo se zanašali na zunanjo študijo in na posvetovanje z deležniki in družbo nasploh. In mreža je zelo uspešna, to je pomembno za zavode za zaposlovanje, uspeli so doseči svoje cilje in prav tako dosegajo učinkovite in dobre rezultate. Pa še nekaj. Komisija meni, da obstaja visoka stopnja koherence med tem, kar se dogaja na terenu in tem, kar sklenemo mi tukaj v Bruslju. Mi pomagamo zavodom za zaposlovanje, da izvajajo pobude, naprimer ISF, socialni sklad za poslovanje mladih, pomoč dolgoročno brezposobnim ali vključevanje beguncev. Ključna dodana vrednost te mreže je pobuda za merjenje uspešnosti in učenje, tako imenovani bench learning. Oni primerjajo uspešnost različnih uh, zavodov v državah članicah in spodbujajo medsebojno učenje. To je zelo koristen ukrep in gospod Kopf bo povedal več o tem, ampak to pomeni, da mreža zavodov pa tudi seveda za nadaljevanje finančne podpore iz proračuna EU. To je v okviru ciljev trajnostnega razvoja in tudi Evropski stebr socialnih pravic je bil vključen v ta sklep. To je to za enkrat, po mojem mnenju. Veselimo se že tesnega sodelovanja z gospodom Pizarom, on je poročevalec tudi sporočevalci v senci bomo v stiku in zelo smo zadovoljni in upamo, da nas boste še naprej podpirali. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospod Kopf, izvolite. Hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Jaz sem izvršni direktor javnega zavoda v Avstriji že 13 let in predstaviti vam želim naše izkušnje. Nekdanja komisarka Tysonova je že večkrat povedala, da smo zelo dragoceni in s tem se strinjam. Kako dosegamo svoje cilje? No, tesno sodelujemo s partnerji, včasih smo že pravi prijatelji. In gre za oblikovanje in spodbujanje zaupanja, in gre za pripravljenost, da si pomagamo med seboj. To je ozračje v naši mreži in predstavil vam bom tri primere, ki kažejo, kako sodelujemo in zakaj smo tako uspešna mreža. Organiziramo projekte vzajemne pomoči, naprimer, zato da pomagamo tistim zavodom, ki se soočajo s kompleksnimi težavami. Eden teh projektov se je začel leta 2017 na Cipru. Pomagali smo zavodu tam pri ravnanju in obravnavanju mladih in dolgoročno brezposelnih. Slovenija, Avstrija in še nekateri so podpirali kolegice in kolege tam. Leto dni in pol smo intenzivno sodelovali in potem so kolegi na Cipru zabeležili občuten uspeh bolje so pomagali delodajalcem in tudi stranke so bile bolj zadovoljne. To je zelo pomembno pri posodobitvi zavoda. In še drugi primer. Avstrija je imela od tega korist. Več naših zavodov je bilo vključenih v upravljanje z migracijsko krizo. In mi smo si poskušali izmenjati najboljšo prakso glede integriranja beguncev, prav tako smo pripravili politični dokument v zvezi z ključnimi elementi. In ta izmenjava nam je pomagala, da smo pripravili nove pristope. Slovenija je razvila nove ukrepe glede usposabljanja beguncev in to pripomore k boljšemu vključevanju ljudi na trg dela in javni zavod za zaposlovanje je ključnega pomena tukaj glede vključevanja beguncev. Tretji primer, ki ga želim predstaviti, pa je bolj politični. Evropska komisija je predstavila pobudo za mlade pred nekaj leti in mi smo pripravili seveda mnenje v zvezi s tem, z vidika izvedbene institucije, ampak od takrat veliko prispevamo tudi k letnemu spremljanju jamstva za mlade. Pa ne samo to. Mi smo vprašanje zaposlovanja mladih obravnavali tudi z vidika sodelovanja med zavodi za zaposlovanje in izobraževalnim sistemom izobraževalni sistem bi moral imeti bolj ključno vlogo pri jamstvu za mlade, tudi v načrtu komisije, zato da še bolj razvijemo jamstvo za mlade. S svojimi zamislimi bomo prispevali k temu, da bomo še bolj okrepili jamstvo za mlade. To je samo primer tega, kako dobro sodelujemo. Naša mreža je zelo uspešna in to kaže tudi ocena. In jasno želim povedati, da lahko ta uspeh dosežemo samo zato, ker smo mrežo oblikovali že leta 2014. Kakor sem dejal, že dolgo sem izvršnih direktorov v Avstriji in sodelovanje dobro poznam, ampak ko smo formalizirali mrežo, je šele prišlo do pravega preboja. Gre za jasno vizijo, za jasne cilje, dobro smo strukturirali vse skupaj in tako smo lahko izpolnili svojo nalogo in svoje pobude. Vesel sem, da sem predsednik. Izvolili so me Julija. Metoda tukaj pa je seveda ta, da poskušamo, da bi se učili drug od drugega. Metoda se imenuje bench learning. Tako uspešni smo, da so moji španski kolegi to metodologijo uporabili tudi za organizacijo regionalnih zavodov za zaposlovanje. Tudi ta pobuda, torej ta metoda delovanja je že nekaj, kar se dogaja tudi druge. Kot vodja avstrijskega zavoda lahko povem, da sodelovanje včasih gre morda celo predaleč. Eden od naših mednarodnih kolegov je že prosil, da bi eden od mojih vrhunskih strokovnjakov delal zanj. To je velika čast za mojega kolega, ampak eh, za mojo kadrovsko službo uh, so to preglavice, zato ker bodo zdaj morali poiskati še enega podobnega strokovnjaka. Torej, na trgu dela obstaja veliko sprememb, trg dela se hitro spreminja, pomislite na digitalizacijo, pomislite na čisto Evropo, pomislite tudi na demografske spremembe, zlasti v vzhodni Evropi. Mreža javnih zavodov bi morala biti način za to, da najdemo najboljše rešitve za te izzive in upam, da bo Evropski parlament podal pozitivno mnenje. Hvala še enkrat, da ste me povabili. Hvala lepa za ta kratek uvod. Zdaj pa poročevalec, gospod Pizarro. Izvolite. Thank you, Mrs. President. Hvala, gospa predsednica. Govoril bom portugalsko, zato ker lažje predstavim svoje zamisli v svojem maternem jeziku. Um Hvala lepa. Zaposlovanje je ključnega pomena za evropske državljane. Lizbonska pogodba velja že deset let, pred kratkim smo praznovali deseto obletnico in to je prispevalo tudi k velikemu napredku na, podrogu, na področju sociale. No, Evropska unija zdaj zagotavlja koordinacijo in sodelovanje. ampak evropski državljani, ki so nas izvolili, želijo videti socialno Evropo. In postavljanje socialnih ciljev je v bistvu postavljanje evropskih socialnih ciljev. Javni zavodi za zaposlovanje imajo zdaj mrežo za sodelovanje in to je odličen instrument. To, omogoča državam članicam, da se medsebojno učijo, da si izmenjujejo izkušnje, ne da bi posegali v pristojnosti držav članic, ne da bi posegali v delovanje posameznih zavodov. No, sodelovanje pa prispeva k medsebojnemu učenju in zato lahko hitreje naslovimo vprašanja in potrebe evropskih državljanov. Pohvaliti želim tudi komisijo. Komisija je pripravila dobro oceno, ocena je že na voljo in to je podkrepil tudi gospod Kopf. Hvala za vaš obisk, gospod Kopf. Želite nadaljevati z delovanjem te mreže, jaz se s tem strinjam. Vprašati se moramo, ali bi si lahko zastavili še bolj ambiciozne cilje za to mrežo. Na področju zaposlovanja v Evropi je pač tako, da se zadeve včasih razvijajo različno in to moramo upoštevati. V Evropi imamo demografsko krizo, veliko je držav, ki imajo visoke stopnje, naprimer mladih, ki se ne izobražujejo, se ne usposabljajo. In v nekaterih državah je več kot 10 odstotkov mladih, ki sploh nimajo dostopa do trga dela. Kako se lahko odzovemo na to? To vprašanje smo si že večkrat zastavili. Lahko se odzovemo na to probleme mladih, to bi bilo prav, ampak eh, tudi na starejše ne smemo pozabiti, tudi oni se soočajo s težavami na trgu dela. Seveda potem pa še boj proti podnebnim spremembam, želimo vsi, da bi imeli gospodarstvo, ki je prijazno do okolja, to so številni problemi, ki jih moramo rešiti in dobro bi bilo, če bi to mrežo ohranili, če bi nadaljevali z delom. Jaz sem poročevalec v Evropskem parlamentu za to vprašanje in skupaj z drugimi kolegicami in kolegi, ki so aktivni na tem dosjeju, si bom prizadeval za to, da bi ta mreža nadaljevala z delom in da bi jim še pomagali. Kaj ti? To pomeni, da bomo zagotavljali tudi storitve za socialno Evropo in dobro je, da te mreže sodelujo med seboj, ne pa da jim mi od zgoraj nalagamo, kaj morajo storiti. Hvala. Hvala lepa. ELS. Gospa Skitidal, poročevalka v senci, izvolite. Hvala lepa. Govorila bom švedsko. Hvala lepa za besedo in povedati želim, da sem zelo zadovoljna, da mreža uživa zaupanje, dobro je, da lahko drug drugim pomagamo pri izboljšanju priložnosti za delo. Lahko si izmenjujemo pozitivne izkušnje in po mojem mnenju ima Evropski parlament tukaj pomembno vlogo. Upam, da bomo lahko prispevali svoje, zato da bomo tudi poročevalci v senci plodno sodelovali. Zanima pa me, kako vidite sodelovanje z drugimi deležniki in udeleženci. Zanima me, ali imate načrte glede krepitve sodelovanja in širitve. Hvala. Hvala lepa, gospa Alijeva Veli za Renew. Izvolite. Hvala, gospa predsednica, nadaljevala bom v bolgarščini. Hvala, gospa predsednica. Gospe in gospodje, predstavniki komisije, najprej se želim zahvaliti predstavnikom komisije za celovit zakonodajni predlog. Strinjam se z kolegicami in kolegi, namreč mreža zavodov za zaposlovanje krepi izvajanje storitev na nacionalni ravni. Ta mreža državam članicam omogoča, da bolje usklajujejo politike zaposlovanja in to krepi tudi evropski okvir upravljanja. Dobro delujoči zavodi so ključnega pomena zelo pomembno je, da zagotavljajo tudi ponovno vključevanje na trg dela in usposabljanje. Mreža pomaga pri posodobitvah posameznih zavodov, poleg tega pa se bolje izvaja tudi jamstvo za mlade in ukrepi za preprečevanje dolgoročne brezposelnosti mreža javnih zavodov za zaposlovanje mora ostati, mislim, da bi jo morali celo okrepiti in razširiti. Zagotavlja forum za izmenjavo najboljših praks, za merjenje uspehov in za pripravo ustreznih politik nekaj manevrskega prostora za izboljšave vseeno ostaja. Naprimer, lahko bi zagotovili boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje in drugimi ponudniki zaposlovanja. To bi pomagalo delodajalcem oziroma tistim, ki iščejo zaposlitev. Storitve bodo tako bolj učinkovite in tudi bolj vključujoče. javni zavodi morajo uživati podporo tudi na nacionalni ravni, prav tako pa moramo poskrbeti za ustrezne kadrovske, informacijske in finančne vire. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti digitalizacijo in modernizacijo teh zavodov in če želimo izboljšati kakovost. To bo koristilo državljanom, zeleni Evropi in tudi demografski sliki. Hvala. Gospod Sartori, zeleni, izvolite. Hvala, hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Naši državljani si želijo socialno Evropo. Želijo si še več socialne Evrope. Instrumenti, ki jih imamo, ne zadostujejo in potrebujemo ukrepe, da bomo šli še dlje za to, da mm, izpolnimo njihove zahteve. Ta mreža obstaja, je zelo učinkovita, seveda, in mislim, da je nujno, da nadaljuje z delom in zato vas spodbujamo, da nadaljujete s koordinacijo dela. Ampak biti moramo še bolj ambiciozni, to usklajevanje mora biti še bolj ambiciozno, Naprimer, v parlamentu smo pred kratkim razglasili okoljske nujne razmere in to velja za vse države članice, zato mislim, da bi morali poskrbeti, da bodo politike za poslovanje in delo na tem področju ustrezno povezani, zagotoviti moramo zaposlovanje in mislim, da moramo poiskati odgovor na te nujne razmere zagotoviti je treba tudi enakost med ljudmi, kajti na našem ozemlju še vedno obstajajo velike razlike med moškimi in ženskami, vsaj glede zaposlovanja. Vsaka politika mora imeti to kot enega od ciljev. In seveda spoštovati je treba nacionalne pristojnosti, ampak vseeno moramo spodbujati še naprej, kajti države članice morajo biti bolj pripravljene delati na tem področju, prav tako pa moramo delati tudi na področju preprečevanja prekernega dela. Delodajalci želijo več prožnosti, več samozaposlovanja, no mi pa moramo poskrbeti za več varnosti, za to, da bodo delovna mesta bolj varna, kaj ti. Nemogoče bo doseči ustrezne rezultate, če ne bomo dosegli rešitve, ki bo koristila vsem, torej delavcem in delojemalcem. Hvala. Oziroma delodajalcem. Hvala. Hvala, ide, gospa Zembeli. Ne. A bo spregovoril kdo drug? Ne. Gospe Šidlo ni za EKR. In to je to. Gospa Jongerius, ste prosili za besedo, izvolite čisto na kratko nisem poročevalka, vesela sem, da se dobro dela v zvezi s tem. Ampak imam čisto preprosto vprašanje. Pokazali ste, da mreža dobro deluje. In mi smo zadovoljni z rezultati. Vprašanje je, zakaj potem ne poskušamo poskrbeti, da bo to trajen sistem, ne pa da ga samo podaljšamo za sedem let. Gospa Sander, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Evropske države se soočajo z izzivom in sicer zaposlenim, pa tudi tistim, ki iščejo zaposlitev, morajo pomagati, da razvijajo kompetence na področju digitalizacije, pa tudi na področju sektorja, ki se še razvija in to zadeva podnebne spremembe. Tudi to bo zahtevalo nove kompetence. Torej, javne storitve in javne, javni zavodi za zaposlovanje so izpostavljeni tem izzivom, zato mislim, da moramo še naprej poskrbeti za to, da bodo ja-, zavodi dobro sodelovali v zvezi s temi temami kar zadeva organizacijo, moramo pomagati ljudem, da pridejo do zaposlitve in poklicno izposabljanje je čudovito urodje. Moje vprašanje je, ali sodelujete z akterji na področju poklicnega izobraževanja. Zanima me, kako sodelujete naprimer z agencijo, ki jo poznamo na evropski ravni, to je agencija CDFOP. Hvala. Hvala lepa. Dve vprašanji. Gospoda bosta odgovorila na ti dve vprašanji. Najprej gospod Korte. Izvolite. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci ter drugim. Mislim, da ste vsi za to, da mreža nadaljuje z delom. Vesel sem, da je to vaš odziv na naš predlog. Nekaj je bilo vprašanj glede podrobnosti, gospa Skitedal, kar zadeva druge deležnike, da ti so omenjeni v petem členu sklepa in predlog predvideva, da bi razširili število deležnikov, s katerimi bi bilo treba izvajati posvetovanja v okviru mreže zavodov in to je tudi odgovor gospe Sander, CDFOP zdaj se neposredno omenjajo agencije EU. To so neke vrste partnerje, mreže, PES ali mreže javnih zavodov za zaposlovanje. CDFOP je v tej mreži in to je odgovor na vaše vprašanje. CDFOP je vključen v to, tudi poklicno izobraževanje je v to vključeno in CDFOP bo prav gotovo pomemben partner te mreže. Gospod Sartori, večja stopnja ambicij. Da, seveda, jaz se strinjam. Omenili ste tri elemente in ti tri elementi so bolj ali manj že vključeni na tak ali drugačen način v naš predlog, ampak seveda komisija je popolnoma pripravljena preučiti možnost, da bi bili še bolj ambiciozni. Dejali ste, da gre za nujne razmere na področju okolja in podnebja in vprašati se je treba, kako bo to vplivalo na trg dela. Tudi digitalizacija je pomembno vprašanje in tudi to so pomembna vprašanja in tudi enakost med moškimi in ženskami. Ampak eh, to je sicer tema, ki jo že obravnavamo, ampak lahko bi dali še več pomena. Zakaj samo sedem let, gospa Jongerius? To je že več in dlje od tega, kar imamo danes. Želeli pa smo zadevo stabilizirati vsaj do konca delovanja trenutne finančne perspektive, torej večletnega finančnega okvira. Potem pa bomo videli, seveda lahko upravčimo tudi to možnost. Mislim, da je po štirih letih predvidena ocena, ali umestni pregled v tem obdobju sedmih let, o tem lahko še govorimo. In to je to, hvala. Gospod Kopf, izvolite. Hvala, slišali smo vprašanje Skitedal, ona je poročevalka v senci, glede sodelovanja. Naučili smo se, da ne smemo biti aktivni samo na nacionalni ravni. Veliko problemov lahko rešimo tudi s sodelovanjem z drugimi javnimi službami, naprimer s socialnimi sistemi, pa tudi z izobraževalnimi sistemi, ampak pogosto gre za to, da je treba sodelovati tudi z podjetji, z delodajalci, pa tudi z zasebnimi agencijami za zaposlovanje. Spomnim se, da smo imeli srečanje upravnega odbora, kamor smo povabili predstavnike zasebnih agencij za zaposlovanje. Gre seveda tudi za vprašanje sodelovanja z EMKOM in EMKO in komisija sta stalna člana na naših sejah. Še naprej bi bilo dobro, če bi vabili relevantne deležnike na naša srečanja, to drži, v državah samih pa gre seveda za to, da moramo poskrbeti, da bodo ljudje uspešni na trgu dela. In drugače kot sodelovanje ne bo šlo. Gospod Sartori je zastavil vprašanje v zvezi z podnebjem. Seveda, če se želimo boriti proti podnebnim spremembam, potem bomo potrebovali močne zakonodajne ukrepe in to bo problem za nekatere ljudi v nekaterih sektorjih. Po drugi strani pa se bodo pojavila druga delovna mesta in naša naloga je sicer zelo težka, ampak tisti, ki bodo izgubili delovno mesto, morajo dobiti pomoč, zato da bodo lahko začeli delati na novih sektorjih. Vedno to ne gre, ampak pomagati moramo tem ljudem, ki izgubijo delo. Boj proti podnebnim spremembam je zelo pomembna tema za politiko trga dela in mi o tem že razmišljamo in ugotavljamo, kako bi lahko ljudem pomagali, da se usposobijo za nove izzive. Zadnje vprašanje pa je vprašanje. Vprašanje gospe Jongerius. Vaše vprašanje je, zakaj ta sistem ne bi postal stalen. To je politična odločitev, ne bojim se naslednje ocene, sploh ne, prepričan sem, da bo tudi naslednja ocena uspešna, res verjamem v to mrežo. Čez sedem let pa bomo imeli še eno priložnost in takrat bomo tudi deležni politične pozornosti in tudi to ni slabo hvala. Hvala lepa, hvala obema, hvala vsem. Samo da vas opozorim na časovnico. 30. januar je rok za uložitev predlogov sprememb, v Emplu pa bomo glasovali 26. marca drugo leto. Hvala. Samo da vpišem tudi. Now we have an, an... Uh, Hvala lepa, zdaj pa izmenjava mnen v zvezi z predstavitvijo dela agencije EKA na področju mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost kemičnim snovem. Like Pozdravljam predstavnike EHE. Hvala za njihov proaktiven pristop do našega odbora. Pozdravljam tudi predstavnike komisije. Odbor EMPL je v prejšnjem mandatu sprejel tri zakonodajne akte o kancerogenih in mutagenih snovi. S tem smo pripomogli k reševanju življenj več kot tisočih delavcev v naslednjih 50 letih. No, tukaj pa vidim tudi nekatere kolege iz odbora Envi. Oziroma, ali se lahko javite, če ste tukaj? Ne, kolegov ni tukaj, ampak se nam bodo pridružili. Envi je namreč eh, odbor, ki je pristojen za zakonodajo na tem področju. Eh, kakorkoli, mislim, da lahko začnemo in kasneje se nam bodo pridružili še kolegi iz Envi. In sicer smo se na sestanku koordinatorjev oktobra odločili, da bomo organizirali to izmenjavo stališč, in sicer želimo predstaviti trenutno stanje in pa naslednje menike na področju zakonodaje varstva na delu in zdravja na delu. Prav tako pa želimo predstaviti dejavnosti EHE na področju poklicne izpostavljenosti nevarnim snovem. Po pilotni fazi so se komisija in pa EHA januarja 2019 dogovorili, da bo EHA začela pripravljati priporočila za področje varstva in zdravja na delu. Besedo dobi najprej Charlotte Grefors Arno. Ki bo predstavljala, ki bo predstavila trenutno stanje, um, na tem področju, prihaja iz komisije, potem pa bomo slišali Bjorna Hansena, izvršnega direktorja EHE. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, v veliko veselje in čas mi je, da sem lahko danes tukaj skupaj z kolegi, ki predstavljajo službe komisije. lepo je, da se bomo spoznali, kaj ti veselimo se plodnega sodelovanja z vašim odborom na področju zdravja in varstva na delu. Prosili so me naj povem nekaj besed o trenutnem stanju na področju varstva in zdravja na delu. Gre za člen 153 o izboljšanju delovnih pogojev. Cilj je seveda, da bi zaščitili zdravje in varnost delavcev. In tukaj že imamo direktive, ki jih določajo minimalne zahteve v zvezi s tem zakonodajo smo nedavno ocenili, ogledali smo si okvirno direktivo, ki predstavlja osnovni akt na področju varstva in zdravja pri delu. In pa preučili smo s tem povezane direktive. Prišli smo do sklepa, da so te direktive primerne, da služijo svojim namenom in da je treba poskrbeti samo za manjše posodobitve imamo tudi večletne akcijske načrte in strategije. Trenutno velja strateški okvir za zdravje in varnost na delu, ki se bo iztekel naslednje leto. Pod prejšnjo komisijo smo sprejeli tudi sporočilo, ki se navezuje na sklepe iz te ocene in ki določa, kakšne posodobitve potrebujemo na področju varstva in zdravja. No, tukaj vidite lepo majhno drevo, ki predstavlja okvirno direktivo. Tukaj so določena splošna načela varstva in zdravja na delu. In potem imamo še nekaj posamičnih direktiv o delovnem mestu, o delovni okremi, opremi, o mm, digitalni opremi in tako naprej, potem določbe za nasečnice in mlade, potem gradbene, uh, gradbena dela, um, ribiške ladje, eksplozivna sredstva, uh, hujše poškodbe poškodbe, potem imamo tu še kancen, kancerogene snovi, biološke agente, kemične agente in pa še izpostavljenost optičnemu ali drugačnemu sevanju. No, danes bomo pa tukaj govorili o direktivi o kemičnih agentih. Prva je najbolj splošna, potem imamo bolj splošno direktivo, ki se ukvarja z kancerogenimi in pa mutagenimi snovmi, potem pa imamo še direktivo, ki se ukvarja z azbestom. Vse te direktive predvidevajo možnost za določanje mejnih urednosti. Te je določila prejšnja komisija v okviru direktive o kancerogenih in pa mutagenih snovih. In Podali bomo tudi nove predloge za nove mejne urednosti. Toliko z moje strani, sedaj pa dajem besedo kolegu iz Ehe. Kakor je povedala gospa predsedujoča, eh, se že dolgo leta pri našem delu opiramo na strokovne nasvete naše agencije v Helsinkih. Hvala lepa, imam samo en posnetek. It's this one, uh, but I'll speak a little story first and then I'll get to the slide. No, ampak najprej krajša zgodbica, potem nekaj besed o prezentaciji. Hvala lepa za to povabilo. Da lahko z vidika Agencije za kemikalije nekaj povem o tem, kako lahko zaščitimo delavce pred uh, kemičnimi snovmi. V poenostavljenem svetu lahko rečemo, da imamo kemikalijo in da imamo delavca. Kemikalija kemikalije ne zanima, ali spada pod zakonodajo REACH ali pod direktivo za, o kemičnih agentih, če recimo povzroča raka, če draži oči ali pa kožo. To počne ne glede na zakonodajni okvir. Po drugi strani pa imamo delavca, delodajalca in pa zakonodajalce. Njihov interes je, da je delavec varen. Uh, ne glede na to, ali to dosežejo z zakonodajo, z recimo direktivo o značevanju, z rič ali pa z zakonodajo o varnosti na delu. To je pravzaprav sekundarno vprašanje. Primarno vprašanje je varnost. V preostalih osmih minutah želim pokazati, da pravzaprav moramo um, kombinirati obe strani tega procesa, zato da dosežemo varnost na delu. pri eh, zakonodaji REACH recimo sledimo kemikaliji vse od eh, proizvodnje te kemikalije do eh, tega, ko doseže delavca. Delavca po drugi strani pa zaščitimo z zakonodajo o varnosti in zdravju na delu pri vseh svojih aktivnostih na delovnem mestu, vključno, ko mora pri svojem delu uporabljati kemikalije. Sedaj verjetno že postaja jasno, da brez enega ali drugega delovec ne bo varen. Kaj počne zakonodaja o kemikalijah? Dejansko zbira informacije o vseh kemikalijah, ki jih uporabljamo v Evropi. Vedeti moramo, ali kemikalija povzroča raka, draženje kože, alergije. Potem lahko na osnovi teh podatkov kemikalije razvrstimo v kategorije. tako da lahko tudi delavec sam prepozna grožnjo neke kemikalije. Eh, na preprost način lahko eh, na podlagi oznake vidi, ali kemikalija mu škodi ali ne. To je naloga zakonodaje REACH in pa zakonodaje o označevanju. Eh, potem drugi korak je, da se ukvarjamo z vsemi členi eh, prenosne verige, vse do delavca. Eh, ta informacija se mora zdolž verige prenesti do delavca. No in tukaj eh, stopi, tukaj nastopi zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu in preučuje, kakšna tveganja predstavlja soočanje s to kemikalijo z pri vsakodnevnem delu in kako lahko delavca zaščitijo. Tukaj obstaja neka stična točka med tema dvema uh, vejama zakonodaje in sicer gre za vprašanje, kdaj je komikalija varna. V konceptu zakonodaje o varnosti na delu to imenujemo um, mejna urednost za poklicno izpostavljenost OEL, ampak v obih vejah zakonodaje pravi, da je to tista stopnja, do katere lahko delavca izpostavimo tej kemikaliji. Po možnosti manj, vsekakor pa ne več. Zato torej morata delovati obi zakonodaji in to je treba spostaviti na evropski ravni. V agenciji za kemikalije smo zelo hvaležni za to, da smo sedaj poskrbeli za to raven na področju delovne zakonodaje, pa tudi na področju uh, kemikalij. No, seveda je potem uh, ta mejna urednost enaka v delovni zakonodaji in pa v zakonodaji o kemikalijah. Kaj ti na nazadnje je glavno vprašanje, predvsem skupaj varnost delavca. E, toliko o zadju. Na ta način lahko naših 650 zaposlenih neposredno prispeva k delu tako na področju ehe, kakor tudi na področju varnosti in zdravja pri delu. To pomeni, da lahko dosežemo več in da lahko bolje ščitimo, prav tako pa prispevamo k doslednosti. Naši delavci so tudi državljani in naši delavci oziroma naši državljani prav gotovo opazijo, če zakonodajalci ali pa agencije niso dosledne ne opazijo, ko smo dosledni, opazijo pa, ko nismo dosledni. In ko smo vse to združili pod eno agencijo z enim pristopom, eh, ko zaščitimo delavca z vidika znanstvenih eh, ugotovitev, z vidika na podlagi znanstvenih ugotovitev, eh, potem s tem prispevamo k doslednosti in s tem ponovno pridobimo zaupanje naših državljanov v naše delo kaj počnemo v zvezi z mejnostmi, vrednostmi za poklicno izpostavljenost. Mi tega ne določamo, to je ustaljen postopek, ki poteka v komisiji s pomočjo so zakonodajalcev, parlamenta in sveta. Mi samo sprejemamo znanstvene ugotovitve, zato da nekako podkrepimo ta proces. Pri tem uporabljamo ustaljen postopek, ki smo ga uporabili tudi v primeru riča, v primeru biocidov, zakonodaje o značevanju in tako naprej. Torej prvič in sedaj sem prišel do posnetka. Najprej počakamo na zahtevo komisije to prihaja iz našega. Uh, to, To prihaja iz, uh, kol, iz um, direk, direktoratov za okolje, za zdravje, uh, za zaposlovanje. Uh, vse, z vsemi kolegi v teh generalnih direktoratih smo v stalnem stiku, uh, prav tako pa jih obveščamo o tem, kje bi lahko prišlo do kakšnega morebitnega problema. Ko dobimo zahtevo, eh, objavimo javni razpis za zbiranje informacij, naši ljudje v Helsiki jih pripravijo znanstveno poročilo po razpisu za dokaze, to znanstveno poročilo je potem predmet javnega posvetovanja in potem celoten svežen predstavimo tako imenovanemu odboru za oceno tvegan in oni na podlagi našega znanstvenega poročila potem podajo svojo oceno. Številni člani odbora za določanje mejnih urednosti za poklicno izpostavljenost so sedaj postali del odbora eh, za oceno tveganja. Na ta način zagotavljamo doslednost in na ta način imamo eh, v EHI dostop do teh znanstvenih ugotovitev. Ko eh, je torej zaključen ta postopek, to predamo kolegom iz GD za poslovanje in potem sledi običajni postopek v komisiji, komisija sprejme odločitev in potem sledi še zakonodajni postopek ali pa postopek komitologije, glede na to, kakšna je pač mejna urednost. Če dovolite, bom, zač, bom zaključil z nenamensko provokativno izjavo. Nekateri pravijo, ja, to pomeni, da je pravzaprav uh, sedaj postopek utemeljen predvsem na riču, no, meni pa se zdi, da smo uh, uh, dobili v EHI številne strokovnjake z področja, del, z področja varnosti in zdravja na delu. Sedaj pravzaprav sodelujemo z večjim številom generalnih direktoratov. In s tem pravzaprav zagotavljamo višjo stopnjo varnosti za naše delavce v Evropi, gospa obseg, želite še vi kaj dodati? Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Ja, res je, tudi mi imamo ekipo, ki se ukvarja z tem področjem. Um, naslednje leto se bomo ukvarjali predvsem z azbestom in kadmijem. Uh, um, in ponosni smo na naše delo v zvezi s tem. Hvala. Slišali bomo samo en krok vprašanj. Gospa Jungerius se je javila k besedi, potem pa gospod Danielson. Gospa Jungerius, izvolite. Hvala za vašo predstavitev. Hvala, da ste nas spomnili na vse to. Mislim, da je vaše delo res izredno pomembno. Del O še dejansko spreminja življenja delavcev na delovnih mestih. To je bil eden izmed razlogov, zakaj sem bila zaskrbljena zaradi tega, ker smo v pismih nove komisije lahko opazili, da so to temo varnost in zdravje na delu popolnoma pozabili. To jim je ušlo izpred oči. In to je seveda zaskrbljujoče. Ne vem, če imate vi kakšno pojasnilo za to. Jaz moram reči, da sem bila nekoliko bolj zadovoljna z odgovori Nikole Šmita o tem, novega komisarja. To je delo, to je deloma v pomoč. Drugo vprašanje. Potem, ko smo v prejšnjem mandatu dobro sodelovali v zvezi z CMD 1, 2 in 3, torej vsi smo sedeli tukaj in smo čakali, da bomo lahko začeli še z delom pri eh, številki 4, 5 in 6. Ampak sedaj se širijo govorice, da bo številka štiri predstavljena šele po poletnem premoru. Je to res? Oziroma ali lahko pričakujemo, da bodo predlogi prišli prej? In pa še tretje vprašanje. To je namenjeno kolegu iz Finske. Spohnem, če lahko postavim to vprašanje, ampak. če ne bi imeli toliko posvetovanj, ali bi imeli sicer uh, lasten seznam prednostnih substanc? In ali lahko uveljavite ta svoj seznam, oziroma obstaja nek skrivni pritisk za to, da se se določene substance odstrani z tega seznama? No, vem, da mogoče ne morete na to odgovoriti. Gospod Danielson. Hvala. Hvala za besedo, hvala komisiji in pa gospodu Hansenu za zanimive predstavitve. No, Če pogledamo, kje smo danes, bi rekli, da ima Evropska unija pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti in pa zdravja na delu. Lahko rečemo, da smo v zadnjih letih veliko dosegli. No, ampak današnja situacija kaže tudi na to, da nas še vedno čaka veliko dela. 80 tisoč ljudi vsako leto umre za rakom zaradi izpostavljenosti nevarnim substancem na delovnem mestu in to je nespremljivo. Ne bi smeli um, umreti samo zato, ker delate. To pomeni, da nas čaka še veliko dela. Imam dve specifični vprašanji. Najprej v zvezi z direktivo o azbestu. Tam so določene pomembne mejne urednosti za izpostavljenost uh, azbestu na delovnem mestu. No, ampak Čeprav razumem, trenutne mejne vrednosti niso zastavljene dovolj visoko, zato da bi lahko zaščitili delavce. In če to povežete z vedno večjo potrebo po prenovi stavb v Evropi, zato da bi izpolnili naše podnebne cilje, potem eh, bo lahko prišlo do vedno večje izpostavljenosti azbestu v evropskih državah v naslednjih letih. Torej, Ali menite, da bi morali to direktivo revidirati, zato da bi bolje zaščitili delavce? Potem naslednje vprašanje. Mm, gospa Jongerjo se je že zastavila vprašanje v zvezi z CMD4. Tudi mene zanima, če se vam ne zdi, da ne bi morda uh, morali direktivo, to direktivo razširiti na tudi retroaktivne substance. Gospa Sartori. Oui, eh... Gospod Sartori. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za to predstavitev. Kaj reči? V številnih primerjih vseeno še vedno obstajajo velika tveganja. In če ne bomo upoštevali teh tveganj, bo to predstavljalo kršitev temeljnih pravic, natančno sem vam prisluhnil. In metoda za določanje mejnih vrednosti je odprto vprašanje. Odnos med stro, razmerje med stroški in koristmi je mm, tisto, ki se upošteva in jaz vam bom tukaj zastavil natančne vprašanja in želim tudi, da mi podate konkretne odgovore. Torej, kakšna je metodologija, ki jo uporablja EHA? Mislim, da moramo biti natančni glede metode. In lepo bi bilo, če mi pedagoško razložite naslednje. Sem na vse zadnje nov poslanec. Torej, kako ocenjujete tveganja glede izpostavljenosti in tveganja, ki jih opredeli agencija. Torej, ali bomo na koncu tega procesa zaščitili zaposlene, kajti zakonodaja mora ščititi zaposlene, ali pa bodo pomisleki, ki z gospodarskega vidika odigrali tukaj kakšno vlogo? Ali pa bomo prednost dali torej, ekonomskim vidikom? To je zelo pomembna tema. Kako preprečiti, da nam bodo ekonomski in finančni vidiki spodkopali zaščito državljanov? Mi si želimo, da bi Evropa ščitila, ki bi bila na strani delavcev In ne želim si, da bi na začetku mandata, ko vsi pričakujejo od Evrope, da jih bo zaščitila, mi storili nekaj drugega. Ne smemo zmanjšati stopnje zaščite naših delovcev. Hvala. Mr. Nikolao. Gospod Nikolao. To je zanimiva predstavitev, tudi sam sem kemik, sem del Združenja grških kemikov in na nacionalni ravni sem spremljal zadeve, o katerih ste danes govorili tudi vi. Razumem potrebo po znanstvenih utemeljitvah, ko gre za uporabo nevarnih substanc na delovnem mestu. In to ne samo zaradi problemov, ki jih ti lahko povzročijo na področju zdravja, ampak tudi zato, da se lahko osredotočimo na preventivo, da smo torej korak spredaj, ne pa zadaj. Na osnovi vaše predstavitve bi vas želel vprašati naslednje. Čeprav razumem, vašo oceno pripravite šele potem, ko eh, ima komisija pripravljen seznam določenih substanc. Potem vaša agencija oceni, v kolikšni meri so te substance nevarne in kakšne morajo biti mejne vrednosti. Ali to ne poraja določenih eh, vprašanj? Vemo, da imajo države članice pri svojih opravkih s komisijo tudi ekonomske interese, razmišlja o tem, kako lahko prehitijo svoje tekmece. In zaradi tega pogosto sprejemajo pristranske odločitve. Kakšno je vaše mnenje o tem? To smo nedavno videli tudi v primeru glifosata. Jaz imam zelo močno mnenje o tem, dobro, to ni predmet današnje razprave, ampak to sem navedel kot primer. Ali ne bi bilo bolje za okolje in za delavce, če bi imeli neodvisno agencijo, neodvisen organ, ki bi uh, eh, nasplošno preučeval substance, ki jih uporabljamo v recimo industrijski proizvodnji, eh, proizvodnji in bi potem na osnovi tega ocenjeval uh, substance in določal mejne vrednosti. Ne pa, da je to odvisno od komisije, ki ima pogosto tukaj drugačno agendo. Hvala. Še zadnji dve vprašanji, najprej gospod Desuter in potem gospa Vint. Najlepša hvala, da ste mi dovolili, da zastavim to vprašanje. Se opravičujem, da sem se vam pridružila nekoliko kasneje. Ampak ta tema mi je res pri srcu. Imam vprašanje, ki je povezano s tem, kar smo že slišali. Če sem pravilno razumela postopek pri menjih vrednostih za poklicno izpostavljenost, je komisija tista, ki sprejme odločitev, katere sestavine, se, eh, katere kemikalije se bo obravnavalo. Torej gre tudi za politično odločitev. Seveda se tukaj upošteva tudi tehnično znanje, ampak konec koncev je to politična odločitev. Zato je to povezano z vprašanjem, ali lahko EH res upravlja svoje delo. Seveda vaše delo je tehnične narave in je vse pomembnejše. Ampak pravzaprav imam to isto vprašanje, enak dvom, Ali je vaše delo politično nadzirano? Komisija želi sprejeti strategije, da bi preprečili izpuste in emisije, ampak ali to ne pomeni, da bi morali vse kemikalije, ki se uporabljajo na delovnem mestu, obravnavati na enak način? Menimo, da bi tukaj morali postopati strogo znanstveno. Ne bi smeli uh, ne bi smeli omogočiti, da bi nekatere države članice s svojimi interesi vplivali na celoten postopek. Gre torej za vprašanje združevanja političnega in tehničnega vidika. Kako bi lahko to razrešimo? Gospa Vint. Very, very Najlepša hvala za delo, ki ga opravljate. Na Danskem je bilo to pomembno vprašanje, ko sem še delala za sindikate. Sedaj pa bom nadaljevala. Mm -hmm v danščini. Når vi får lavet de her lister over de kraftfremkaldende stoffer, de sundhedsskadelige stoffer. Ko se pripravlja seznam rakotvornih snovi, ki lahko ogrozijo zdravje, ne gre le za vprašanje samega seznama. Gre za to, kaj lahko k temu pripomore naš odbor. Menimo, da ni dovolj, da se podjetjem da do 12 let časa, da te snovi, rakotvorne snovi, nadomestijo z manj škodljivimi kemikalijami. Oziroma kemikalijami, ki sploh niso škodljive. Materijale se v Evropski uniji uporablja zelo dolgo, kljub temu, da vemo, da so škodljivi. S tem moramo nehati, skrajšati moramo roke. To answer the questions. Izvolite da odgovorite na zastavljena vprašanja. Najlepša hvala, spoštovani člani in članice odbora, hvala za vsa zastavljena vprašanja. Sama bom odgovorila na tista vprašanja, ki zadevajo moje področje, potem pa bom predala besedo še kolegu. Najprej vprašanje naših ambicij na področju zdravja in varnosti na delovnem mestu. V govoru predsednice von der Leyen smo zaznali sklic na stebr socialnih pravic. Načelo deset stebra zadeva prav varnost in zdravje na delovnem mestu. To je bil prvi jasen sklic v njenem govoru. Potem pa smo slišali tudi sklic na načrt za boj proti rakovim, obole, la, rakovim obolemljem. Ta načrt bo vseobsegajoč. Vseboval bo javno zdravstvo, raziskave in tudi še en zelo pomemben vidik ki zadeva prav varnost in zdravje na delovnem mestu. Ko je se je komisar Šmit sestal z vami, o tem ste govorili tudi vi, je bil v svojem govoru zelo jasen. Lahko povem, da smo zelo veseli za te omenbe. Veselimo se dela na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu. Sedaj pa še CMD 4, torej predlogi sprememb v okviru četrtega sklopa, ki vsebujejo nove kemikalije. Po mojem mnenju tukaj ne gre za zamudo. Gre pravzaprav za običajen postopek. Vedno moramo skozi vse predvidene faze. Pri naslednjem vprašanju bom morda lahko bolje predstavila posamezne faze, ki jih moramo izvesti. Poštevati moramo tudi dejstvo, da se je komisija sedaj zamenjala. Videli bomo, kako se bo razvijal načrt sveta. Trdo delamo na tem in upamo, da bomo lahko takoj po poletju predstavili nov sklop. Sedaj pa še vprašanje azbesta. ko sem govorila o obstoječi zakonodaji, sem omenila tudi to. Imamo posebno direktivo za azbest. Slišali smo, kakšno je stališče Evropskega parlamenta. Prisluhnili pa smo tudi drugim deležnikom. To je zelo pomembna snov, ki jo moramo podrobneje preučiti. In to bomo tudi storili v prihajajočih mesecih tako da bomo začeli z delom na tem področju. Snovi, ki vplivajo na reproduktivno zdravje, najbrž se tukaj spomnite trialogov in prejšnjih sprememb direktive o rakotvornih snoveh. In so zakonodajalce sta komisijo prosila, da ta preuči, kako naj bi se obravnavalo snovi, ki škodujo reproduktivnemu zdravju v okviru zakonodajnih predlogov. To smo tudi storili. Pripravili smo raziskavo, ki je preučila različne možnosti, kako bi lahko najbolje odgovorili na to vprašanje. Trenutno se posvetujemo s svojim tripartitnim odborom, odborom za varnost in zdravje na delovnem mestu. V okviru tega odbora imamo tudi posebno delovno skupino, ki se ukvarja s kemikalijami. V tej skupini sodelujejo predstavniki delojemalcev, delodajalcev, pa tudi predstavniki vlad. Trenutno potekajo intenzivne razprave na podlagi opravljene študije in na splošno. Seveda se bo na koncu komisija odločila, kaj bo naredila, ampak tukaj vedno pozorno prisluhnemo na svetom tega odbora. Ta odbor se bo naslednjič sestal spomladi njihovemu delu, njihovo delo tesno spremljamo. Poha, euh, fiksej. Zdaj pa metoda za določanje mejnih vrednosti. Kolega iz EHE je povedal, kako zadeve tečajo v agenciji, ampak to je ena etapa. Govorili smo o tem, da pripravljamo prednostni vrstni red za snovi in res je, tukaj gre za politično odločitev, ampak komisija tukaj natančno prisluhne mnenju in na svetu posvetovalnega odbora za varnost pri delu. To je delovna skupina, ki vključuje strokovnjake na področju kemikali. Oni nam podajo svoj na svet, potem imamo tudi posvetovanja z socialnimi partnerji. Tudi to je zapisano v pogodbi in na tej osnovi pripravimo vrstni red in ta vrstni red se pripravi in ko je vrstni red pripravljen, ga posredujemo EHI, oni opravijo znanstveno delo, ko je znanstveno delo zaključeno, se to vrne spet nam, na komisiji, potem gre to spet v posvetovalni odbor in gre za tripartitni svet držav članic, delavcev in delojemalcev, skupaj govorijo o tem, obenem pa se izvede tudi zunanja študija, ki preuči razmerje med stroški in koristmi in Vse to je potem predano delovni skupini, oni na osnovi tega pripravijo svoj nasvet. Potem se ta nasvet sprejme na javnem plenarnem zasedanju, vi lahko prav tako to spremljate in v večini primerov komisija seveda zaupa mnenju tega odbora, potem pa tudi mi opravimo seveda interno delo, zato da preučimo učinke, izvedemo presojo učinka, zato da vidimo, kakšne mejne vrednosti so bile predlagane, potem tudi druge službe komisije, GD Grow, GD za zdravje in tako naprej opravijo svoje delo in na to sledi stopnja odbora za presojo vpliva za to, da vidimo, ali so mejne vrednosti ustrezne in dobro upravičene. Če je ta faza uspešna, potem se mnenje komisije sprejme, pošlje vam in svetu in potem ste vi tisti, ki odločate, na to sledi trialog in naša vloga potem je, da vas podpiramo pri razpravi. Se upravičujem, da sem šla nekoliko preveč v podrobnosti, ampak mislim, da sem zdaj odgovorila na vaše vprašanje, zato ker ste res zahtevali malce bolj podrobno razlago in upam, da sem odgovorila na to vprašanje. Uh, mislim, da je to tudi vse z moje strani. Najlepša hvala. Da, mislim, da sva si, da imava podobno stališče. Najprej bom spregovoril o neodvisnosti Ehe. Ustanovljeni smo bili kot neodvisna agencija. Seveda je to mogoče samo, če postopamo transparentno. K temu si res prizadevamo in neprestano si prizadevamo za to, da bi delovali še bolj transparentno. Odprti smo za vsa vprašanja, za kakršnokoli preiskavo. Vedno smo pripravljeni obrazložiti to, kar počnemo. Transparentnost je namreč ključen steber, na katerem sloni naša neodvisnost. Imamo tudi nadzorni sistem, sedaj se ne bom spuščal v podrobnosti, ampak imamo upravni odbor, In v odpravnem odboru sta tudi dva člana, ki ju izbere Evropski parlament. Neprestano smo v dialogu s parlamentom, sestanemo se z odborom Envi enkrat na leto in v okviru tega postopka se ponovno preveri naša neodvisnost. Z veseljem lahko pridem tudi v vaš odbor, če mi zaželite zastaviti dodatna vprašanja glede transparentnosti našega dela. Sedaj pa nekaj glede metodologije in ekonomskega vpliva? Zakaj imamo toliko znanstvenih agencij? S tem, ko vzpostavimo novo agencijo, želimo, želimo vzpostaviti neodvisno telo, ki bo svoje ugotovitve posredovalo komisiji. Komisija pa potem sproži politično razpravo. S tem ločujemo znanstveno mnenje, torej to, kar je potrebno, da zaščitimo delavce in vse politične vidike. Mislim, da je zaradi tega postopka vse skupaj še bolj transparentno. Že sama struktura, to, da imamo znanstveno agencijo, ki pripravi znanstvene dokaze za komisijo, zagotavlja, da lahko jasno ločujete med politiko in političnimi odločitvami in znanstvenimi ugotovitvami. Glede metodologije ne želim se spuščati v podrobnosti, seveda bi to lahko naredili, ampak to bi nam vzelo kar nekaj časa. Skupaj z našimi strokovnjaki v EKI pa smo pripravili tudi poseben dokument. Še pri tem smo sodelovali tudi z odborom za mene vrednosti za poklicno izpostavljenost. V tem dokumentu, v teh smernicah smo predstavili tudi svojo metodologijo, na podlagi katere razvijamo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost gre za enako metodologijo, ki jo uporabljamo tudi v Riču za določitev DNL-jev. Skrivni seznam, no morda se včasih zdi, da je res tako, ker nimamo vedno možnosti, da bi na internetu objavili čisto vse, kar bi radi objavili. Vedno pa nam lahko zastavite vprašanje in nam bomo z veseljem odgovorili. Vedno pa svoje mnenje posredujemo komisiji. Komisijo vedno opozorimo, ko imamo določene pomisleke. Seveda, tukaj gre za razdelitev pristojnosti. Komisija se, je tista, ki se odloči, katere snovi naj bi pregledali. Ampak vedno smo v dialogu z njimi. To velja tudi za REACH in ostale zakonodajne instrumente. In še preden predam besedo Kristal, glede CMR-jev, tukaj vam ne morem podati jasnih številk, Če pogledamo toksine, ki vplivajo na reproduktivno znanje, rakotvorne snovi in druge, lahko povem, da smo opredelili že 1200 do 1400 takšnih kemikalij na evropskem trgu. In samo tretjina teh kemikalij je trenutno registriranih. Tretjino smo že omaknili iz trgov, naredili smo korak naprej, ampak sedaj moramo nasloviti še preostalih 400 kemikalij. Najti moramo tudi ustrezne podatke in dokaze, da bomo odkrili tiste snovi, ki so tudi rakotvorne, pa sedaj še niso opredeljene kot take. S tem bomo lahko zaščitili delavce. To je tudi ena od prednosti Riča. Danska kolegica je omenjala tudi zamudo. Da, nekaj časa poteče od takrat, ko opredelimo, da gre za težavo in do takrat, ko pridemo do rezultatov ta rok poskušamo kar se da skrajšati in z veseljem vam tudi pojasnim, kaj delamo na tem področju in kaj lahko naredimo. Ampak mi si prizadevamo prav za to. Hvala. Hvala. Rada bi omenila seznam prednostnih snovi. Kaj smo dosegli z ričem? V zadnjih desetih letih smo dosegli to, da smo zbrali ogromno informacij o kemikalijah. Sedaj imamo informacije o vseh kemikalijah, ki se dajo na trg. Imamo tudi podatkovno zbirko in to podatkovno zbirko v okviru Riča neprestano spremljamo. Tukaj sodelujemo tudi s pristojnimi organi držav članic. Na podlagi tega opredelimo, katere kemikalije so prednostne, katere kemikalije moramo najprej obravnavati v okviru Riča. V okviru tega postopka smo neprestano v stiku z državami članicami. Skupaj poskušamo opredeliti ustrezen zakonodajni instrument, s katerim lahko naslovimo te kemikalije. Mogoče je, da se državam članicam zdi, da je tukaj najbolje uporabiti mejno vrednost za poklicno izpostavljenost. Države članice lahko to, to opozorijo svojega predstavnika v okviru OŠA in potem se s tem ukvarja tudi komisija. Mislim, da je to sodelovanje zelo dobro. Tukaj sodelujemo z državami članicami. Najlepša hvala, hvala za vašo predstavitev, hvala za to, da ste odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Rada bi se vam zahvalila za čas, ki ste si ga vzeli, za to, da ste bili z nami. Upam, da se ponovno snidemo, ko bomo nadili korake naprej na področjih, ki smo jih pravkar obravnavali. Hvala.